Dear colleagues, please, may I ask you to... Drage kolegice in kolegi, prosim, če se lahko sedete. And uh, welcome to... Izražam dobrodošlico na tej seji katero začenjamo med parlamentarno konferenco o stabilnosti, gospodarskemu usklajevanju in upravljanju v Evropski uniji v okviru uh, parlamentarnega tedna. Seveda znova pozdravljam vse predstavnike nacionalnih parlamentov, pa tudi poslance Evropskega parlamenta. Veliko čast in veselje mi je, da lahko med nami pozdravim tudi predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Antonija Tajanja in tudi uh, predsednika predstavniškega doma Malte, gospoda Ferugio. Predstavljam tudi podpredsednika komisije, gospoda Valdisa Dobrovskisa in gospoda Joseja Luisa Eskrivaja. On predseduje Evropske mreži neodvisnih fiskalnih ustanov. Z nami sta tudi dva izvrstna govornika, ki predstavljata uh, nacionalne parlamente, gospod Paolo Goreli Paleoti iz italijanskega senata in gospod Norbert Brackmann, ki je član odbora za proračun v nemškem parlamentu. Kot veste, bomo se zdaj pogovarjali o izmenjavi izkušenj celotnega z fiskalnim dogovorom, ki je del nacionalnega oblikovanja ekonomskih politik kot del ekonomskega upravlja, upravljanja. Pogodba v 16. členu predvideva, da v petih letih po začetku veljave te pogodbe in na podlagi ocene izkušen z izvajanjem te eh, uredbe se sprejmejo ustrezni ukrepi v skladu z pogodbo o Evropski uniji in pogodbo o delovanju Evropske unije, zato da bi vključili vsebino te pogodbe v pravni okvir Evropske unije. Torej, Zato je zelo primerno, da imamo danes priložnost deliti izkušnje z izvajanjem te pogodbe, zato da bi lahko dosegli bolj koordinirano ekonomsko politiko. Mislim, da me ni treba znova spominjati na pravila uh, in na to, kako lahko zaproslite za besedo na ustreznem obrazcu. Tako da, če dovolite, bi kar takoj dal besedo predsedniku Evropskega parlamenta Antoniju Tajanju. Hvala lepa, Roberto. Spoštovani člani Evropskih nacionalnih parlamentov in spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, spoštovani predsednik eh, predsedniškega doma Malte, gospod Ferudža, gospod podpredsednik Dombrovskis, spoštovani predsednik Evropski mreži, Evropske mreže neodvisnih fiskalnih eh, ustanov, gospod Eskriva, spoštovani senator, gospod Guerrieri Paleoti, član odbora za proračun v italijanskem senatu, spoštovani gospod Brakman, član odbora za proračun v nemškem bundestagu, In Roberto, dovoliš, dovolite, da se najprej zahvalim maltežkemu predsedovanju, da je soorganiziralo to, to zasedanje. Malti želim veliko uspeha v prihodnih mesecih, ko predseduje svetu Evropske unije. Lahko računate na zavezo Evropskega parlamenta, da bi bilo vaše predsedovanje Evropske unije uspešno. Danes eh, bomo razpravljali in izmenjavali informacije in najboljše prakse z izvajanjem fiskalnega dogovora. Gre za zelo koristno vajo, s katero lahko ukrepimo sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom glede ekonomskega upravljanja in na ta način lahko povečamo demokratsko odgovornost. Dovolite, da vam zdaj govorim v maternem jeziku. Giornate. Ti dnevi so namenjeni analizi naše zmogljivosti upravljanja gospodarskega okolja, kako nam to uspeva napram državljanom in podjetjem. Ne gre za teoretično razpravo, tega je odvisna rast in oblikovanje delovnih mest v Evropi. In to je tisto, kar naši državljani pričakujejo od nas. Žal, krize nismo še povsem premostili, rast pa ostaja še vedno šipka. Raven naših naložb je še vedno nezadosna. Brezposelnost je dvakrat tolikšna kot v ZDA. Kriza brezposelnosti mora biti v središču naših skrbi, zlasti v tistih regijah, kjer vsak drugi mlad ne najde delovnega mesta. Kljub pozitivnim podatkom o izvozu, pa realno gospodarstvo, zlasti mala in srednje velika podjetja, še vedno naletavajo na težave pri dostopanju do posojil, trgov in učinkovitih storitev. V luči teh težav potrebujemo ustrezne inštrumente. EU ne more ostati v situaciji, ko je pod vprašanjem njeno preživetje. Veliko je že bilo storjenega in Veliko, ogromno pa je še treba postoriti. Treba je dopolniti Evropsko in denarno unijo na podlagi poročila petih predsednikov, potem bančna unija in enotni trg, digitalni, energetski, če omenim samo par primerov. Prav tako moramo okrepiti tudi usklajenost naših gospodarskih politik, zmanjšati divergence med državami in vse večje neenakosti družbene, gospodarske in socialne. Naš gospodarski sistem mora postati bolj konkurenčen. V ta namen menim, da moramo ponovno opredeliti naše izdatke v primerjavi z proizvodno. Nacionalni parlamenti morajo tu odigrati pomembno vlogo njihova podpora strukturnim reformam za rast in delovna mesta je temeljna. Vaše delovanje je bistvenega pomena. V mislih imam reformo trga dela, storitev, kapitala, javne uprave, podpore realnemu gospodarstvu, industriji, MSP-jem. Evropski semester, kot smo se včeraj tu pogovarjali, je izvrsten inštrument za dialog med evropskimi inštitucijami in evropskimi nacionalnimi inštitucijami, da skupaj opredelimo tiste gospodarske politike, ki jih potrebujemo za uživitev našega gospodarstva. Priporočila semestra bodo bolj učinkovita, bolj kot bomo o njih demokratično razpravljali in bolj kot jih bodo države članice vzele za svoje. V tej luči se danes pogovarjamo o tem fiskalnem dogovoru, ki je ključni element našega gospodarskega upravljanja vsi vemo, da gre za zelo kompleksno pogodbo, ki smo jo podpisali. Omogočiti moramo občasna odstopanja in mehanizme, ki to dopuščajo. Gre za kompleksen sklop pravil, ki jih moramo umestiti v nacionalni okvir. To pa nikakor ni enostavno. V mnogih državah je namreč še vedno preveč težav, s katerimi se morajo soočati. Zato mislim, da je pomembno, da Evropski parlament in nacionalni parlamenti razpravljajo o različnih izkušnjah, ki so jih imeli pri udejanjanju teh pravil. Kaj se je obneslo, katere so bile težave? Kakšen je bil učinek na stabilizacijo javnih financ? Katera je spodbuda za reforme in še zlasti pogledati moramo, ali potrebujemo popravke, da bi bolj konkretno spodbudili rast za poslovanje, realno gospodarstvo, zato da bi zagotovili zdrave javne finance. Če sem čisto odkrit, ne verjamem v to, da imamo na eni strani varčevanje, na drugi pa prožnost. Mislim, da potrebujemo v državah članicah to, da zmanjšamo javne izdatke, kajte ji ne moremo denarja zapravljati za to, da zadovoljimo državljane in za to, da smo ponovno izvoljeni. Sanacija javnih financ pa ne bo rešila gospodarstva, če ne bo ukrepov v podporo realnemu gospodarstvu, svobodnim poklicem, kmetijstvu, obrtnikom, MSP-jem, sicer tvegamo, da bomo dobili politiko, ki gleda samo z enim očesom. Mi pa moramo podpreti oboje. Seveda je treba zmanjšati javni dolg, seveda ne smemo nepo, ne, po nepotrebnem trošiti javnega denarja, obenem pa pomagati industriji in podjetjem ter vsemu tistemu, kar predstavlja realno gospodarstvo. Zato moramo bolj konkretno podpreti delovna mesta, rast za poslovanje, obenem pa zagotoviti zdrave javne finance. Zato se mi je zdela zelo korisna najava podpredsednika Dombrovskisa, ko je govoril o poročilu, ki govori o udejanjanju pravil fiskalnega dogovora v nacionalnih zakonodajah. To je po mojem zelo pomembno. Naredili smo že veliko. Začeli smo pravzaprav na začetku, vendar smo zastali na sredini in nam ni uspelo priti na drugi breg reke, če smem tako reči. In če tega ne narediš, je nevarno, da te voda poplavi, če stojiš na sredi reke in ne prideš na oni breg. Zato moramo ponovno pregledati našo politično strategijo. Potrebujemo gospodarska pravila, ki bodo spodbojala rast, zato da bomo imeli trdne javne finance, to pa narediti ob spoštovanju demokracije in državljanov. Zato je pomembno, da vključimo nacionalne parlamente in Evropski parlament. Vsak od nas ima drugačne pristojnosti, vendar pa, tako kot ta teden, moramo imeti priložnost, da se pogovarjamo o temah, ki se ne nanašajo na visoke finance. Teme, ki se ne nanašajo na na elitistične teme. Gre za življenje vseh naših sodržavljanov, zlasti tistih, ki živijo v težavnih gospodarskih pogojih. Naša dožnost je namreč ta, da ne pozabimo na najšipkejše. Preprečiti moramo, da bi kdorkoli ostal pozabljen. Če verjamemo v model socialnega tržnega gospodarstva, kot pravijo pogodbe, potem je trg instrument za ustvarjanje socialne politike. Trg ni končni cilj, je samo instrument za socialno politiko. Z drugimi besedami za to, da poskrbimo za naše državljane EU. Zdaj pa bom nadaljeval v angliščini. Gospod uh, Faruđa, predajem besedo pravzaprav vam. Gospod Gvalteri, vam se pa zahvaljujem, ker ste zelo dober predsednik odbora Ekon v Evropskem parlamentu. Hvala lepa za vaše delo, za vaš angažma pri delu za naše gospodarstvo in naše državljanje. Thank you, Chair. President Tajani. Hvala lepa, gospod predsedujoči, predsednik Tajani, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta in seveda spoštovane kolegice in kolegi nacionalnih parlamentov. Zelo počaščen sem, da lahko spregovorim pred tako izbranim občinstvom. V okviru te medparlamentarne dejavnosti malteškega predsedovanja svetu res bi se želel zahvaliti vsem od, izmed vas, da ste sprejeli vabilo k udeležbi na konferenci, ki upam, da bo konstruktivna, odprta in plodna. Naj bom povsem jasen že kar na začetku. Želel bi pohvaliti izjemno raven sodelovanja med predstavniškim domom Malte in Evropskim parlamentom. Dejansko sem se z vami že sestal, gospod predsednik, in pojasnil sem vam, kako pomembno je to, če želimo doseči rezultate tako na politični kot tudi na administrativni ravni. Le tako lahko to vrstna srečanja potekajo. Upam tudi, da so včerajšnje razprave na konferenci o evropskem semestru bile koristne in da lahko še naprej gradimo na tem, kar se je dogajalo včeraj in danes. To je priložnost, da pridemo skupaj da se sestanemo kot predstavniki nacionalnih ravni, predstavniki nacionalnih parlamentov in predstavniki držav članic ter predstavniki Evropskega parlamenta. Tako se lahko skupaj pogovorimo o proračunskih politikah in drugih temah, ki jih zajema pogodba o stabilnosti gospodarskemu upravljanju in eh, koordinaciji v Evropski uniji. Gospe in gospodje, danes smo se zbrali v tej dvorani v času, ko, moram iskreno reči, Evropska unija rešuje najhujšo krizo potem, ko je bila ustanovljena. Število izzivov, ki so številni, lahko jih samo nekaj omenim, je veliko. Takšnega števila še ni bilo. Imamo Brexit, eh, prepremamo se z težavo z begunci, imamo eh, migracijsko krizo, poleg tega je če dalje več eh, ekstremizma, prav tako je če dalje več euroskeptičnosti. In to, kar je povedal že predsednik Tajani, eh, spoprijemamo se z gospodarskimi in finančnimi težavami v nekaterih državah članicah Evropske unije. Prav tako veljajo varčevalni ukrepi in ti tudi učinkujejo in vplivajo na najbolj ranljive. Vemo, da raven revščine raste. In nažalost, kot sem povedal, to še ni izčrpljujoč seznam. Najhuje med vsem pa je, po mojem mnenju, da kako, način, kako se je Evropska unija skušala spoprijeti z, Evrop, z temi izzivi, namreč ni vedno dokazala svojim državljanom, da zna biti učinkovita. In to je zelo zaskrbljujoče. Ni pokazala, da zna biti odločna in dovolj uspešna In to je pravzaprav spodkopalo zaupanje državljanov in interes državljanov za evropske ustanove. Zato nas tisti, ki jih zastopamo, doživljajo kot manj relevantne. Poleg tega bi rekel, da države članice Evropske unije same ne, in podarjam ne, puščajo svojih razhajanj ob strani, zato da bi se skupaj spoprijele z izzivi, ki bi lahko vplivali na celotno Evropsko unijo. Morale bi se dogovoriti o poti naprej in to čim hitreje in čim uspešneje, zato da bi lahko dosegle konkretne rezultate v korist vsakega od nas v naši družini držav Evropske unije. V kontekstu teh težav so prednostne naloge eh, malteškega predsedovanja svetu EU po mojem mnenju zelo relevantne, če želimo doseči pozitivne rezultate, ki so mogoči na najrazličnejših področjih, kjer skuša Evropska unija narediti napredek. To lahko omeni migracije, notranji trg, varnost, socialno vključenost, sosedsko politiko in pomorski sektor. Sočasno bo parlamentarna razsežnost pripomogla k krepitvi razprave in k dodatnim upogledom v znanje. Poleg tega moram reči, da bo parlamentarna razsežnost dodatno promovirala in spodbujala enotnost, ki je v tem času izjemno potrebna. Enotnost in dialog tako na evropski, kot tudi na drugih, med drugim regionalni ravni. Nikar ne pozabimo, da kot poslanci lahko služimo zgledom in to je naša dožnost. To, kar potrebujemo, je politična volja in to na vseh ravneh. To potrebujemo, da bi našli kompromise, s katerimi bomo našli prave rešitve za tiste izzive, ki se jih je treba lotiti na čim bolj celovit način. Gospe in gospodje, učinki prelivanja, veste, so bili izredno občutni leta 2008, ko se je začela ekonomska in finančna kriza, ki še vedno traja. Naše ekonomske in finančne težave še niso naša preteklost. Priznati moramo, da je tako. Le z učinkovitim sodelovanjem bomo temu lahko kos. Le kolektivno bomo lahko nekaj storili, da bi na koncu išli iz tega močnejši. Pokazati moramo konkretne rezultate, če želimo, da bodo državljani okrepili svoje zaupanje v politični establishment in če želimo vsakega izmed njih prepričati, da je Evropska unija projekt, ki koristi prav vsakemu izmed nas. Pokazati moramo več solidarnosti. potrebujemo pojem, ki ga sicer uporabljamo na področju migracije, ampak mislim, da ga lahko uporabljamo tudi v gospodarski in finančni sferi. Namreč izkazovati moramo solidarnost za tisto državo članico, ki izkuša stisko, ki se je znašla v težavah in izkazati moramo solidarnost z vsakim posameznikom, ki živi pod ravnjo revščine ali ki uh, ga revščina ogroža v skladu s statistiko in tukaj se sklicujem na Eurostat, je število oseb, ki uh, jim grozi revščina ali pa socialna izključenost v 28 državah Evropske unije, sramota, po mojih besedah. 24 odstotkov je bilo teh ljudi leta 2015. To je treba razrešiti. Spomnimo se, da smo mi tisti, ki so nas ljudje izvolili. Mi zastopamo ljudi, zastopamo njihove interese. Če želimo biti njihov glas in če jim želimo uh, služiti v skladu z našimi političnimi zavezami, moramo to dejansko početi. To je tudi razlog, zakaj smo se danes zbrali tukaj, da govorimo o temah, ki so na dnevnem redu. Te tudi odražajo naš cilj. Naprimer, Evropski stebr za socialne pravice. In druga točka na dnevnem redu je prav tako pomembna, saj eh, zaradi nedavne gospodarske in finančne krize, ki je imela učin, uničujoče eh, učinke na številne države članice, je brezposelnost. Govorila sva že prej tudi o brezposelnosti med mladimi. Ta se je eh, dvignila na neslutene eh, ravni, pa tudi prekarno delo, tega je če dalje več in to hromi eh, ranljive pa vsej Evropski uniji. Zato je treba v večji meri poudarjati socialno razsežnost, ki sem jo omenil, da je ena ključnih prednostnih nalog našega predsedovanja. Mi vsi smo politiki in politiki ne smejo ponavljati napak iz preteklosti ne smemo ponavljati napak, ki smo jih storili po ekonomski in finančni krizi v nedavni preteklosti. Kot veste, so bile takrat nekatere odločitve sprejete brez zadostnega razmisleka o uničujoče, uničujočem učinku, ki bi jih te odločitve lahko imele na najbolj ranljive. Zdaj rezultate poznamo in te napake ne smemo ponoviti. Na drugo temo ki pa je pomembna prav tako za tiste, ki jih zastopamo. To je zadnja točka na našem dnevnem redu, o kateri boste lahko govorili na jutrišnjem delu zasedanja. Namreč najti moramo ravnotežje med vrčevalnimi ukrepi in strukturnimi reformami. Tudi te so izjemno pomembne, če želi vlada biti skladna z evropskimi pravili o izdatkih, po drugi strani pa, če želi upoštevati in zagotoviti ustrezno zaščito z vidika izobraževanja, zdravstva in z vidika ustvarjanja delovnih mest za najbolj ranljive v družbi, vključno z mladimi, kot sem že dejal, ki so današnja izgubljena generacija. Kolegice in kolegi, skleniti moram, ampak vsem vam želim zelo plodno razpravo. In iz te lahko se navdihujemo vsi mi. In uh, to nam je lahko spodbuda k nadaljnemu napredku, na kljub vsem izzivom, s katerimi se spopremamo. Bodimo pogumni in črpajmo navdih in pogum tako, da bo prihodnost uh, svetlejša kot pokrizna leta, ki so za nami. Hvala lepa. Thank you very much. Eh. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo podpredsedniku Evropske komisije Valisu Dombrovskisu. Uh, thank you, uh, chair, hvala, gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej bi se zahvalil za to priložnost da komisija prispeva k tej izmenjavi mnen o fiskalnem dogovoru in o koordinaciji ekonomskih in fiskalnih politik. Dovolite, da vas nakratko spomnim, zakaj se je pojavila potreba po tej pogodbi, po tem dogovoru. Fiskalni dogovor ni nekaj, kar moramo dojemati kot izolirano pobudo, temveč moramo to razumeti kot del širšega odziva na krizo v Evropski uniji in v evrskem območju. Leta 2011 je bila kriza v polnem razmahu in sprejemali smo ukrepe, da bi eh, zadržali vse učinke in države članice so s komisijo iskali dodatna urodja za krepitev proračunske discipline in za večjo odgovornost držav članic za fiskalno oblikovanje politik. Prav tako so države članice ugotovile, da so viri omejeni in da je treba tukaj sprejeti mehanizme za krepitev fiskalne discipline. Dostop do fiskalnega mehanizma je tako bil pogojevan z eh, podpisom te pogodbe o stabilnosti ekonomske koordinacije in upravljanji. Fiskalni dogovor je tako bil prenešen v nacionalni pravni red v obliki uravnoteženih proračunskih pravil. To podpirajo tudi avtomatično sproženi Eh, popravni mehanizmi. Cilj tega je bil, da okrepimo nacionalni fiskalni okvir za zagotavljanje stabilnosti z paktom o stabilnosti in rasti. Na ta način naj bi zagotovili skladnost delovanja med EU in državami članicami. Naj spomnim tudi, da medvladni pristop ni bil najljubša izbira. Vsi člani um, vsi poskusi, da bi se prilagodile že obstoječe pogodbe, so za las podleteli. Krepitev nacionalnih fiskalnih ukrepov ne deluje v nacional, v, na mednarodni ravni. To je vključeno v časovnico evropskega semestra, o katerem smo se pogovarjali včeraj. Pakt o stabilnosti in rasti pa predpisuje zgolj ukrepe. Zato obstaja tudi eh, širše ex ante sodelovanje, še zlasti v evroobmočju, kar smo dosegli z tako imenovanim dvojčkom. Države članice morajo predložiti osnutke proračunskih načrtov. Te potem zbere komisija oziroma te potem oceni komisija, o njih pa se potem tudi pogovarjajo ministri, finančni ministri evropskega moča, preden so ti načrti potrjeni. To eh, spodbuja tudi dialog med komisijo in državami članicami, kot tudi dialog med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament prav tako so povabili komisijo naj predstavi svoje mnenje o posameznem proračunskem načrtu. Močnejše koordinacije evrskega območja se razširja tudi na fiskalno naravnano, zato da bi naravnali odgovorno, eh, fisk, odgovorno fiskalno politiko, ki bo diferencirana. Tesna udeležba nacionalnih parlamentov, ta proces je bistvena. Nacionalna nadzorjev v pristojnosti nacionalnih parlamentov. Žal je to. Um, Žal to ni zadostno zapisano v obstoječe pakte. Na, nacionalni parlamenti pa so tudi odgovorni za prevedbo in za prevajanje uh, nacionalnih ciljev. Drug Pomemben korak so neodvisni fiskalni sveti nekateri to vrstni sveti so delovali v določenih državah članicah že pred krizo, ampak večina jih je bila ustanovljena le nedavno na podlagi evropske zakonodaje. Danes ima skoraj da vse države članice te fiskalne svete za zagotavljanje neodvisnih nasvetov. Ti fiskalni sveti so igrali, če da, igrajo če dalje večjo vlogo v proračunskih procesih po vsej Evropski uniji. Na ta način se je izboljšalo spoštovanje fiskalnih pravil. Imamo smo bolj um, realistične napovedi in s tem je tudi uh, vzdržnost javnih financ do, boljša. Fiskalni sveti so torej uh, opravili pomembno nalogo. Uh, spremljajo skladnost um, izvajanja uh, skladno z proračunskimi pravili, sprejetimi na EU. Z drugimi besedami podpirajo uh, verodostojnost in preglednost korekcijskega mehanizma. Da bi bili neodvisni in učinkoviti, je komisija predstavila osnovna načela za njihovo delovanje v okviru fiskalnega dogovora. Fiskalni dogovor je upeljal tudi načelo um, deluj skladno ali pojasni razloge, za, da ne. Na ta način naj bi se okrepilo uh, skladno delovanje z finančnimi pravili. Če te skladnosti ni, potem morajo organi prist, eh, razložiti, zakaj je tako. Eh, vendar pa informacije niso dovolj, temveč so potrebna tudi ukrepa. Fiskalni sveti bodo najbolj koristni, če bodo resnično eh, neodvisni in če jim bodo vsi ustrezno prisluhnili. Uspešna izkušnja s fiskalnimi sveti uh, pa je privedla tudi k oblikovanju fiskalnega odbora. To je svetovalni organ, ki prispeva k razpravi o izvajanju pravil in o fiskalni naravnanosti evrskega območja. Dovolite, da sklenem z nekaj besedami o tem, kaj še sledi. Kot veste, je komisija imela obvezno, da poroča o nacionalnih določbah glede izvajanja uravnoteženega proračuna. Komisija je z zadevnimi državami tesno sodelovala za to, da so pripravile zelo rigorozno oceno. Poročilo komisije je tik pred zaključkom in pričakujem, da bo objavljeno v prihodnjih tednih. Prav tako bo to poročilo zagotovilo oceno in dejstva o tem, kako so bile zahteve iz fiskalnega dogovora prenešene v nacionalno zakonodajo. Upam, da bo to poročilo sprožilo tudi nadaljni razmislek o krepitvi fiskalnega okvira. To vključuje tudi uh, vključitev fiskalnega uh, dogovora v evropsko pravo. Uh, Eh, njegovo vključitev v medvladno pogodbo in to eh, je nekaj, o čemer bomo še veliko krat razpravljali. Hvala lepa. Thank you very much. To vice Hvala leta, podpredsednik Dombrovski. Svem pa, da imate zdaj zelo pomemben trialog. Sedaj pa besedo dajem gospodu Jose Luizu Ekstrivaju, ki je predsednik mreže EU neodvisnih fiskalnih inštitucij. Gospod predsednik, člani Evropskega in nacionalnih parlamentov, hvala lepa za to povabilo. To zahvalo namenjam Republiki Malti. Včast mi je, meni in članom mreže neodvisnih fiskalnih inštitucij, da lahko sodelujemo na tej medparlamentarni konferenciji o fiskalnem kompaktu, kot delov nacionalnih ekonomskih politik. Neodvisne finančne inštitucije v mnogih primerjih, kljub temu, da obstajamo šele relativno malo, imamo kar precej izkušen glede delovanja znotraj okvira fiskalnega dogovora. Iz teh predobljenih izkušenj bi rad povdaril predvsem dve značilnosti fiskalnega dogovora, ki jih mi v mreži najbolj cenimo. Prvič, pozornost preventivne vloge fiskalnega nadzora in spremljanja na strani nacionalnih neodvisnih fiskalnih inštitucij za zagotavljanje uresničevanja skupnih načel in učinkovitosti in drugič, sposobnost, da se prilagajamo pravilom EU in da ta pravila prilagajamo nacionalnim specifi, eh, specifičnostim. Države lahko tako sodelujo pri oblikovanju fiskalnega dogovora, obenem pa še vedno spoštujemo eh, lasnosti nacionalnih parlamentov. Fiskalni dogovor združuje celo vrsto elementov. Danes bi se rad osredotočil na institucionalni kontekst, kjer se sprejemajo proračunske odločitve in osredotočil bi se tudi na to, ali je te fiskalne zaveze mogoče bolj vzeti za svoje. Vse prepogosto vidimo, da se fiskalne razprave omejujejo zgor na razpravo o decimalkah. Mi v mreži pa smo mnenja, da potrebujemo bolj srednjeročno usmirjeno politiko in naše težišče bi morali premakniti bolj k uveljavljanju nacionalnih fiskalnih okvirjev model, ki v glavnem temelji na striktnih pravilih EU in tesnem nadzoru EU, se je izkazal za neprimeren in nezadosten, tako pri preprečevanju resne fiskalne krize, kot tudi pri spodbujanju zdravih javnih financ. Po drugi strani pa so močne nacionalne inštitucije predhodna zahteva za učinkovito fiskalno politiko. Prvič, zato zato, ker takrat, ko nacionalne inštitucije ter parlamenti lahko odigrajo svojo vlogo, postanejo pravila na ravni EU manj potrebna in fiskalne odločitve niso več neko usiljevanje od zgore. Drugič, zato, ker s to bolj poglobljeno angažiranostjo nacionalnih inštitucij lahko ta fiskalna politika razširi svoj prostor, obseg in cilje. Pomembno je, da dodamo tudi kakovost javnih financ na našo agendo, zlasti v luči demografskega staranja in počasne rasti produktivnosti. Izdatki primarne vlade prispevajo približno 45 odstotkov BDP-ja EU. To pomeni, da večja učinkovitost lahko pomeni velik prihranek. Iz vseh teh razlogov je nujno, da vključimo nacionalne parlamente, nacionalne neodvisne finančne inštitucije in vse druge gospodarske subjekte v vsaki državi članici, zato da bi izvajali politiko, ki je usmerjena k stabilnosti. Pri tem bi fiskalne in proračunske politike v celoti izvajale svoje funkcije prerasporejanja dohodka in upravljanja poslovnega cikla v proticiklični smeri. Z vidika naše mreže je fiskalni dogovor pozitiven korak. Veliko je pomenil tudi za model upravljanja, saj spodbuja to, da bi države za svoje vzele mehanizme fiskalne discipline, vključno s tem, da dobijo nacionalne neodvisne finančne inštitucije nalogo spremljanja izvajanja preventivnih ukrepov. Vrsta med neodvisnih finančnih inštitucij v EU je povečala svoje število. Skoraj vse članice EU, z izjemo Poljske in Češke, zdaj imajo tako inštitucijo in te so članice naše mreže. V mnogih državah so to povsem nove inštitucije, ki so bile ustvarjene iz nič seveda, še vedno se učimo, aktivno sodelujemo pri reševanju praktičnih problemov, da bi postali učinkovita inštitucija. Zagotavljanje dostopa do informacij, pridobivanje človeških in finančnih virov, primernih naši nalogi, resnična funkcionalna neodvisnost in učinkovito načelo spoštuj ali razloži. Vse to se še vedno razvija vendar pa so inštitucijam pravila le del zgodbe. Javne zdrave finance zahtevajo tudi celosten fiskalni okvir na nacionalni ravni, ki bi vključeval primirne proračunske informacije, dobre proračunske postopke in prakse ter bolj srednjeročni pristop podprt z numeričnimi pravili oziroma ustreznimi dogovori med različnimi ravnmi javne uprave. Naše mnenje je, da je bil razvoj neenakomeren. Zato je treba več pozornosti posvetiti izvajanju na nacionalni ravni. Še zlasti bi ta mreža lahko osvetlila relevantnost srednjeročnih proračunskih okvirjev. Fiskalni dogovor je zato korak v pravo smer, da bomo dobili močnejše nacionalne fiskalne inštitucije. Dobro delujoče neodvisne finančne inštitucije lahko pomembno prispevajo k večji fiskalni vzdržnosti. Še bolj si moramo prizadevati in delati bolj intenzivno, da bi ostali pri tem pristopu. Spodbujamo komisijo, naj pozorno spremlja prevzemanje fiskalnega dogovora kot celote, vključno z izvajanjem in vključevanjem načela nacionalnih neodvisnih finančnih inštitucij v nacionalno zakonodajo. To spremljanje ne sme iti samo de jure razsežnosti, pač pa je treba ugotoviti, ali tudi de facto neodvisno finančne inštitucije imajo sredstva za samo organizacijo, zato da lahko v celoti izvajajo funkcije iz fiskalnega dogovora, ki so jim bile dodeljene. Države članice pa morajo biti pripravljene zaupati v sposobnost teh inštitucij ter jim omogočiti nemoteno delovanje. Naj ob koncu povem še par pr besed o fiskalnih pravilih, ki trenutno veljajo na ravni EU. Priznati moram, da praktično spremljanje teh pravil vsebovanih v fiskalnem dogovoru je prepogosto zelo velik izziv. Res je, da je vsaka država dobila določeno količino manevrskega prostora, da sprejme preventivna pravila, to je tako imenovan korekcijski mehanizem. In to je nedvomno dobrodošel pristop. Vendar pa je podlaga za fiskalni dogovor še vedno preveč zapletena. Kljub prizadevanjem za poenostavitev fiskalnih pravil so ta še vedno utemeljena na preveč kompleksnih analitičnih orodjih postopkih in dogovorih o tolmačenju koncepti, kot so recimo um, tveganja za vzdržnost, vrzel pri outputu, potem uh, bistvena odstopanja. Če dam samo par primerov, vse to ni enostavno razumljivo splošni javnosti seveda, mi si zelo želimo prispevati k večji dostopnosti, kljub temu pa naša mreža verjame, da tako to, da fiskalna pravila vzamemo za svojo, kot tudi večja učinkovitost fiskalnega okvira EU lahko prinese nadaljno poenostavitev. Koraki so že bili narejeni v to smer, vendar pa po našem mnenju je še vedno velika prostora za izboljšave. V tej luči mreža pozdravlja dejstvo, da ena od nalog, ki je vsebovana v novem fiskalnem svetu na ravni EU v Evropskem fiskalnem svetu, je tudi to, da se izvaja evalvacija in daje predloge glede delovanja fiskalnega okvirja EU. Izkušnje, ki jih imamo neodvisne finančne inštitucije, lahko zelo veliko pomagajo pri tem, da opredelimo, katere so trenutne pomankljivosti fiskalnega okvirja EU v sedanji obliki. Mi smo pripravljeni in voljni dati prispevek k delu, ki se trenutno izvaja na področju neodvisne ocene. Naj zaključim s tem, da poudarim našo pripravljenost, pripravljenost mreže, da še naprej sodelujemo z inštitucijami Evropske unije in nacionalnimi parlamenti. Izmenjava mnen pred nacionalnimi parlamenti je pravzaprav del naše redne aktivnosti na nacionalni ravni. Ne samo zato, ker je to predvideno v našem mandatu, pač pa še pomembneje, ker je odgovornost v osrčju strategije neodvisnih finančnih inštitucij in tako naj bi tudi ostalo, da bomo koristne inštitucije za družbo kot celoto. Hvala lepa. Paolo Guerrieri Paleoti, član italijanskega senata. Hvala lepa, predsednik Gualtieri. V svoji kratki predstavitvi bi rad omenil tri glavne teme. Prvič, kdaj in kje je Italija uvedla fiskalni dogovor? Drugič, naša konkretna izkušnja z izvajanjem fiskalnega dogovora in pakta za rast in stabilnost. In tretjič, nekaj predlogov v zvezi s tem, kako revidirati in izvajati vsebino fiskalnega dogovora v luči teh izkušenj, ki jih imamo kot država. Italija je v skladu s fiskalnim dogovorom sprejela novo pravilo z ustavnim statusom aprila 2012. Že predtem je Italija ratificirala fiskalni dogovor. V skladu s tem novim pravilom mora biti strukturni proračun uravnotežen ali imati presežek. Ko se enkrat korigira, je to začasni ukrep. Če presežemo mejo, ki jo postavi EU, mora letni proračun upoštevati potrebo, da se zmanjša ta presežek. Imamo neodvisen fiskalni svet, Ufficio parlamentare di bilancio, ki je bil ustanovljen za to, da bi spremljal proračunsko pravilo in sledil postopku, ki je zapisan v fiskalnem dogovoru. V skladu z zakonodajo EU imamo dve izjemi pravilo pri manjkljaju in dolgu. Prvo, v primeru resne recesije na evrskem območju ali celotni, v celotni Evropski uniji, drugič pa, ko gre za izjemne okoliščine izven nadzora vlade, kar bi lahko resno vplivalo na javne finance. To so lahko naravne katastrofe ali finančne krize. V vsakem primeru pa imamo rigorozne postopke, ki omogočajo italijanski vladi, da se sklicuje na te izhodne klauzule. Prav tako je treba obema domovama parlamenta poslati poročilo. To pa zahteva odobritev tako senata kot poslanske zbornice z absolutno večino glasov. Zdaj pa še o naših izkušnjah z izvajanjem fiskalnega dogovora. Od leta 2012, takrat se namreč začela ta zgodba, je Italija začela izvajati radikalno preobrazbo in sicer na dveh ravnih. Prvič, začeli smo sprejemati radikalne reforme, začenši s pokojninskim sistemom. Evropska komisija je to ocenila kot najbolj vzdržen sistem na dolgi rok med vsemi članicami EU. Drugič, izvedli smo pomembno prilagoditev javnih financ. Zato je zdaj naš primankljaj na padajoči krivulji. V letu 2016 je prišlo do paca za 2,5 v letu 2015, v naslednjih treh letih pa pričakujemo še velik padec v proračunskem primankljaju. Ob koncu triletnega obdobja želimo doseči srednjeročni cilj uravnoteženega strukturnega proračuna. Ta plodna kombinacija reform, odgovorne fiskalne politike na drugi strani, pa že kaže rezultate. Zadnje številke o rasti zaposlovanja in gospodarske rasti kažejo točno to smer. Italija, tako kot mnoge druge evropske države, so včasih odlašale z doseganjem končnega cilja, to pa je uravnotežen proračun. Naj spomnim, med večjimi državami je le v Nemčiji fiskalni dogovor bil v celoti in strogo izvajan. Nedavno je Italija uporabila prožnost dogovora za izvajanje pomembnih strukturnih reform. In zato smo potrebovali javne finance. Po drugi strani pa smo imeli izredne izdatke zaradi priseljencev in nedavnega potresa v srednji Italiji. Ta prožnost v dogovoru je pozitivna. Po našem mnenju prožnost pomeni spodbudo za več naložb in reform. Zato mislim, da je zelo pomembno, da imamo prožnost. To ni le način, da uidemo fiskalni disciplini. Zdaj pa še nekaj pripomb, glede na izkušnje, ki smo jih imeli, tudi v luči izkušenj drugih držav. To... to bom povedal v luči tega, kako se spopadati s fiskalnim dogovorom v skupnostnem okvirju ni dvoma. Uvedba fiskalnega dogovora in fiskalnega pravila je izboljšala okolje, ki je zdaj bistveno boljše, kot je bilo v preteklosti. Vendar pa je takoj treba dodati, da vsaka integracija fiskalnega dogovora mora biti videna v luči EU zakonodaje. Potrebujemo popravke in revizije, enostavno zaradi naših izkušenj. Naj ponudim par predlogov v tej smeri. Prvič, metodologija in izračun za določanje potencialnega outputa nacionalnega gospodarstva, kar je zelo pomembno pri opredeljevanju politik. O tem je treba na novo razmisliti. Te kalkulacije so namreč podvržene vrsti vprašljivih predpostavk. Recimo, uravnotežen proračun je prav tako zelo težko oceniti. Zaradi tega lahko pride do napak in do predpisane fiskalne konsolidacije, ko v resnici potrebujete nekaj drugega. Zato moramo biti pozorni, da nismo kontraproduktivni na nekaterih področjih. Drugič, zelo pomembno je, da poudarimo dejstvo, da da je nekaj teoretičnih metodologij, ki jih lahko izkoristimo za izračun strukturnih neravnovesij. Ena rešitev je bi bila, da bi nadomestili strukturno ravnovesje s pravilom o izdatkih. To bi lahko postal prevladujoč način. Tako pravilo je bolj pregledno, lažje ga je razumeti in vključuje orodje, to so izdatki, ki je neposredno pod vladnim nadzorom, za razliko od strukturnega ravnovesja. Drugič, drug predlog, časovno obzorje fiskalnega pravila, izračun potencijalne rasti in tudi vrzeli v outputu in strukturnega deficita, more temeljiti na daljšem obdobju kot sta dve leti. Dve leti namreč trenutno uporablja komisija pri svojih napovedih vsaj tri, še bolje štiriletno obdobje bi morali uporabiti za to, da okrepimo reformo investicijskih načrtov. Tretji predlog. Omejitve, ki izhajajo iz fiskalnega dogovora, so preveč stroge za učinkovito fiskalno stabilizacijo in za zagotavljanje ustrezne fiskalne agregatne drže. Danes oziroma včeraj smo ponavljali, da potrebujemo pozitivno fiskalno naravnanost na evropski ravni. Prav tako potrebujemo nekaj več prostora, da dosežemo ta fiskalni pristop. Zato se moramo pogovarjati o tem, ali lahko spremenimo te zelo restriktivne meje in omogočimo več prostora za diskrecijske politike, čeprav seveda je treba spoštovati neke nominalne omejitve. Mislim pa, da moramo okrepiti stabilizacijsko učinkovitost, ne seveda, da bi postavili pod vprašaj učinkovitost fiskalnega dogovora in pakta za rast in stabilnost in ne nazadnje, morali bi razširiti nacionalno sofinanciranje evropskih strukturnih investicij na podlagi izračuna premankljaja. Vsi se zavedamo, da bi morali okrepiti fiskalno odgovornost, ampak ta fiskalna odgovornost mora biti okrepljena skozi poslovni ciklus, ob tem pa zagotoviti prožnost, da bomo lahko podprli strukturne reforme in podprli rast gospodarstva. In ne nazadnje, nacionalno lastništvo teh nadnacionalnih pravil je še vedno zelo šipko. Z drugimi besedami, nacionalni parlamenti in vlade bi morali biti bolje vključeni in ta vključitev bi lahko bila še boljša. Naj zaključim, namreč nimam časa, da bi se spuščal v tehnične podrobnosti. Naj za zaključek rečem, če želimo, da bodo evropska pravila bolje sprejeta v javnosti v tej fazi, bi morali povdariti pomen krepitve gospodarske rasti ustvarjena novih delovnih mest, še zlasti za mlade. Gospodarska unija je več razsežnosti projekt. Prihodna vključitev fiskalnega dogovora v evropsko pravo mora iti z roko v roki z okrepljeno koordinacijo gospodarskih politik, boljšo konvergenco in zavezanost gospodarskim in socialnim vzdržnim reformam. Zato mislim, da je vzdržna pot k ustvarjanju delovnih mest najboljši recept za prihodnost. To je prava pot, zato da bomo našim državljanom, evropskim državljanom pokazali, da je Evropa lahko del rešitve, ne pa samo del problema. Hvala lepa. Zdaj pa Norbert Brackmann, član odbora za proračun v nemškem Bundestagu. Zdaj pa Norbert Brackmann, član odbora za proračun v nemškem Bundestagu liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovani gospod Gualtieri, gospe in gospodje, kot je povedal že predhodni govornik, je Nemčija v posebni situaciji, saj ima, saj ima že tri leta uh, proračunsko ravnotežje brez novih eh, dolgov in tudi proračun za leto 2017 to predvideva. Torej, um, to je mogoče, vendar pa trenutno to ni realno sposod. Zato bi se omejil na nekaj splošnih komentarjev. Naša moč, moč Evrope in hkrati naši izzivi so povezani z kulturno in politično raznolikostjo zdaj še 28 držav članic. Prav te različne nacionalne resničnosti, politični sistemi, izkušnje in gospodarstva so tisto, kar skušamo povezati in združiti na evropski ravni, zato da bi od tega imeli korist kot skupnost. Izziv in vedno znova naloga je, da se nekaj naučimo iz vseh teh razlik, da išč najdemo kompromise in da potem to uh, prepeljemo in prelijemo v skupne cilje in uh, pravne okvire, ki so potem pravno zavezojoči. Pri fiskalnem dogovoru eh, nam je uspelo kot odziv na krizo, da EMU poglobimo vsebinsko. Pri tem smo okrepili Evropo tudi v ustanovnem smislu in to je zajamčilo našo politično in gospodarsko stabilnost. S tem pa delo še ni končano. Zavedali smo se, da bomo tudi v prihodnje eh, imeli pred sabo izzive, če želimo doseči cilj. Mednarodno konkurenčna EMU s stabilnimi javnimi financami, ki bo do, uh, eh, tudi zajamčile uh, delovna mesta, varnost demokratičnost in tako dalje. Tega cilja pa ne bomo dosegli, če ne bomo naredili prvega in najpomembnejšega koraka, namreč verodostojnega izvajanja že dogovorjenih pravil, izvajanja strukturnih reform in konsolidacijskih nalog v državah članicah in tudi uh, trajno nadzorovanje vsega tega strani komisije in sveta. Uh, Naša najpomembnejša valuta je namreč zaupanje. Tudi evro kot naša valuta je vreden le toliko, kolikor ima zaupanja, kolikor je zaupanja vanj. In eh, zaupa, pravila so služila k temu, da se vzpostavi zaupanje ne le v finančne trge, temveč tudi med potrošniki, podjetniki in ena zadnje tudi med vladami vsakršni vtis ali dojemanje, da, da je v Evropi mogoče kršiti eh, pravila, spodkopava zaupanje in s tem temeljno osnovo v eh, naše EMU. In še slabše, s tem se že doseženo postavlja pod vprašaj. Posledica pa bi bila lahko ponovitev krize. Da bi mehčali fiskalna pravila in da bi uh, fiskalna uh, pravila razlagali na nacionalni način, bi privedlo um, dvome v naše, našo zavezanost k ciljem in našo zavezanost v pogodbe. Zato pozivam države članice in komisijo naj ohrani tako duh kot tudi črko pravil zapisanih v fiskalnem dogovoru. Če bomo to uh, sicer tolmačili na nacionalen način in pravil ne bomo uh, izvajali v celoti, bo to na kratek ali dal, daljši rok pomenilo samo razpustitev ekonomske in monetarne politike. In to v zadnji posledici pomeni tudi razpad oziroma konec evropskih ustanov, kakršne poznamo. Kajti državljani bi dvomili, da smo sposobni koordinirati svoje politike če eh, ali Evropa dejansko izvaja pravila, ki si jih je zadala sama in ali se države spuščajo v nacionalistične in protipopulistične diskusije. Preden pa se pogovorimo o poglobitvi EMU, kot so to spodbudili peti predsedniki, pa moramo najprej analizirati probleme. S tem pa moramo pred oči vzeti tudi poročilo komisije o izvajanju fiskalnega dogovora. Razprava o uveljavljenih praksah, eh, kakršno eh, opravljamo danes, eh, mora temeljiti na javni politični analizi zato mora pol, uh, komisija pripraviti poročilo, ki je za to potrebno. To poročilo ne sme vključevati nadaljnih, pogo, uh, nadaljnih priporočil za uh, poglabljanje EMU ali za lajšanje oziroma spostavljanje ohlapnejše fiskalne politike. Ne. To poročilo mora biti poročilo komisije, ki je uh, varuhinja pogodb komisija mora biti pravzaprav neke vrste sodnik, ki spremlja eh, spoštovanje eh, pravil, ne pa da pravzaprav pripisuje eh, gol tisti strani, ki ima trenutno večjo moč. Osrednjo vlogo pa imajo seveda države članice same. Le one lahko zagotovijo stabilne javne finance in uh, trajnostne pogoje za poslovanje. Čeprav mora komisija odločati med, tolmačen, med političnim tolmačenjem in spoštovanjem pravil, pa je to dilemo mogoče razrešiti tako, da se nadzor nad pravili zaupa neodvisni ustanovi, kakršna je um, ESF. Ta pa bi seveda moral najprej dobiti ustrezna poročila v ta namen. Uh, Ob zaključku pozivam države članice in komisijo naj imajo pred očmi tudi čas. Dolg v Evropski uniji je še vedno čez 24, 94 odstotkov BDP v povprečju. Evrsko območje je torej še naprej dovzetno za tržna nihanja, po drugi strani pa nima finančno-političnega manevrskega prostora, s katerim bi se lahko spopadalo proti kriza, krizami. Zato se danes treba vedeti, da so ravni obresti danes nizke. Zaradi nizkih uh, obresti pa morajo danes države članice plačevati skoraj da milijardo evrov manj. In to pa znaša 210 milijard evrov letno. ECB pa vsega, Eh, ne bo mogla več dolgo kupovati časa državam članicam. Ta monetarna politika ni eh, nekaj, kar bi nas lahko ščitilo pred strukturnimi problemi in pred nestabilno finančno politiko. Prav nasprotno, s tem se podžiga problem kot v ognišču, pri čemer pa lahko potem uh, reševanje situacije povzroči več uh, težav, kot pa požar sam. Zato je treba fiskalni dogovor dosledno izvajati. Kdor tega ne želi, postavlja na kocko verodostojnost Evropske ustanove. S tem pa potem žaga tisto vajo, na kateri sedi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Slišali smo različna stališča, kar je seveda dobro podlaga za razpravo, ki bo, vsaj upam, na elektrena. No. Sveda se lahko pogovarjamo o tem, če lahko eh, pravila izboljšamo, ne gre za, za kršenje pravil. Eh, mislim, da prepovedi takšne razprave ni in zato smo danes tudi tukaj. Začeli bomo z gospodom Janisom Vukasom, predsednikom odbora za proračun eh, Latvija skupina zelenih. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nadaljeval bom v latvijskem jeziku. Govorimo o fiskalnem dogovoru in eh, o pravilih povezanih s tem. Uredba o fiskalnem dogovoru je bila v eh, moji državi izvedena z dvema zakonodajnima aktoma. Najprej smo vse skupaj ratificirali junija leta 2012, na to pa smo sprejeli še posebni zakonodajni akt o fiskalni disciplini in sicer leta 2014. Ta akt o fiskalni disciplini je tako zagotovil ustrezne instrumente za načrtovanje in izvajanje, za nadzor in za upoštevanje pogojev, ki jih je treba izpolniti eh, za ustrezno načrtovanje proračuna eh, na letni ravni. Ekonomska in finančna kriza nas je marsičesa naučila. Sodelovali smo tudi strokovnjaki svetovnega eh, denarnega sklada. Parlament je že pred letom 2012 razpravljal o o e, pravilih, potem ko smo ratificirali fiskalni dogovor. Spremeniti smo morali zakon tako, da bi upošteval uh, fiskalni dogovor in pogoje, ki jih uh, ta zahteva. To je omenjal tudi gospod Dombrovskis. Spremljene fiskalne discipline se izvaja na ravni uh, odbora, ki ga je imenoval parlament ta odbor se je v eh, lanskem letu malce spremenil. Delo Evropske komisije se nadaljuje, kar se tiče specifičnega izvajanja konkretnih eh, norm v eh, latvijski zakonodaji. Deloma smo morali namreč spremeniti zakon o fiskalni disciplini v skladu z mnenjem fiskalnega odbora situacija v Latviji je takšna, da zakon o fiskalni disciplini predideva uh, eh, više zahteve kot pa sam fiskalni dogovor. Zato smo se pogovarjali eh, z Evropsko komisijo, če bi na ta način lahko nastale eh, nove težave, ko bi v nepredvidenih okoliščinah lahko našli druge rešitve, kako bi povečali naprimer primankljaj onkraj zahtev same zakonodaje. Podpisali smo memorandum o razumevanju in Latvija izpolnjuje vse zahteve Evropske komisije. Upamo, da bo to v poročilu, ki ga je omenil Valdis Dombrovski, tudi omenjeno. Kristos Tajkuras, grški parlament, skupina ELS. Evropi se mi na pragmati, da ni mija diskoli predvidevati. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Grčija preživlja težke trenutke, več različnih kriz eh, imamo pred sabo. Eh, enako velja za Evropo. Na področju gospodarstva moramo nekaj narediti. Eh, potrebujemo ustrezen nadzor, boriti se moramo proti brezposobnosti, zagotoviti socialno kohezijo, sprejeti moramo ustrezno politiko na tem področju proračunski ukrepi so nujni, niso pa to uh, ukre, edini ukrepi, ki jih potrebujemo, če želimo zagotoviti blaginjo vseh državljanov. Prva stvar, ki jo moramo narediti, je ta, da moramo izvajati uh, odgovorno fiskalno politiko. Izboljšati moramo njihovo uh, kakovost, kakovost pravil uh, na področju fiskalnih zadev v skladu s fiskalnim dogovorom moramo izpostaviti strukturno ravnovesje upravne strukture. Prilagojeni mor, moramo biti uh, ciklični naravi uh, določenih problemov v določenih državah. Uh, Grčija ima največji strukturni presežek v Evropi od leta 2013 naprej in to je po mojem mnenju treba upoštevati. Obenem moramo izvajati eh, mešanico, politično mešanico na področju financ. Zmanjšati moramo obdavčanje eh, gospodinstev in podjetij in izpostaviti učinkovito rabo izdatkov eh, in sredstev. Prizadevati si moramo za večjo socialno kohezijo. Vsaka vlada, vsake države članice mora v lastne roke vzeti te ukrepe in eh, javno mnenje jih mora podpreti. Prizadevati si moramo torej za odločitve na evropski ravni, ki bodo eh, odražale pričakovanja državljanov. Evropa mora biti Evropa solidarnosti in ravnoteže. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je Jan Krajner, avstrijski parlament, skupina SND. Uh, ja, hvala, kolegi in kolegice. Gospod Tajan je dejal nekaj, kar eh, je res v ZDA, je brezposobnost eh, enkrat manjša kot v Evropski uniji, rast pa je precej boljša kot v Evropski uniji. No, poglejmo si, kaj v ZDA počnejo drugače kot mi. Na vrhuncu krize so dejali, ni namar za primankljaj, ni nam mar za razmerja med eh, dolgovi in BDP-jem, prizadevamo si za zmanjšanje eh, brezposobnosti, prizadevamo si za večjo rast. Evropska unija pa je storila ravno obratno. Ni nam mar za brezposobnost, ni nam mar za rast, mar nam je samo za eh, razmerje, razmerje med dolgovi in za primankljaj. In zato imamo dvakrat tolikšno brezposobnost, slabšo rast in ogromno brezposelnih mladih. V nekaterih regijah jih je več kot 50 odstotkov. In to deset let, skoraj deset let po krizi. V zadnjih desetih letih se torej soočamo z izjemno visoko brezposelnostjo med mladimi, ki je praktično eh, nespremljiva. Večina institut, institucij OECD, Svetovna banka, eh, Mednarodni denarni sklad, ki niso ravno kriptokomunisti, eh, pravijo, da so bili naši ekonomski modeli napačni, nekaj je šlo po zlu. Mislili smo, da bo varčevalna politika prava pot naprej, ampak nekje se je zalomilo, naši modeli niso delovali, ravno obratno. Komisija pa še vedno pravi, naši modeli so eh, pravi, očitno je realnost tista, ki se je zmotila. Skrajni čas je, da se prebudimo iz tega sna. Eh, ne gre za to, da podpiram eh, prekomerne eh, primankljaje, sem pa eh, proti prekomernim stopnjam brezposobnosti. Brezposobnost je tista, ki jo moramo preganjati, ne pa primankljaj. Če grem domov in rečem, vsi v dvorani so rekli, da je vse v redu, eh, dobro nam gre, zgolj malce je treba izpiliti to in ono, me bodo ljudje vprašali, a si neumen? Nič ni v redu, nič ne gre tako, kot bi moralo glede na to, kakšna je brezposobnost, glede na to, kakšno plačo imajo ljudje. Nekdo je prej dejal, da je eh, revščina v porastu. A so naše odločitve pravilne? Pomika se v napačni smeri in resnično je treba razmisliti o tem, kaj počnemo zadnjih deset let. Čas je za spremembe. Ponovno moramo osredotočiti naše politične cilje. Ne pravim, da, se, da si moramo požvižgati za eh, primankljaj in dolgove, ampak osredotočiti se treba na brezposobnost in rast. Alfred Sant, you... Najlepša hvala, Alfred Sant, Evropski parlament, Malta, SND. Če se bomo odločili, da uh, fiskalni dogovor uvedemo v eh, pogodbe, se moramo najprej pogovarjati o dejanskih rezultatih, doseženih rezultatih, eh, rezultatih fiskalnega dogovora. Ali so bila ta pravila res eh, nujna za rešitev evroobmočja, a so še vedno nujna v svojem trenutnem formatu? Gre za medvladni dogovor, ki je bil izpogajen in podpisan v drugem ekonomskem in političnem kontekstu, brez neke javne razprave, brez sodelovanja javnosti rezultati niso bili ravno briljantni. Poglejmo si eh, zadnjo eh, ekonomsko napoved komisije. Številne države so še vedno daleč v zadaj, kar se tiče dolgov, primankljaja in eh, zaposlovanja. Ne moremo fiskalne politike tako omejiti. Pravila bodo hitro kršena, ko je to v interesu različnih ljudi. Situacija je drugačna, kot je bila v preteklosti največji demokratični izziv eh, varčeva, varčevanju in varčevalni politiki je populistični izziv. Namesto, da bi si prizadevali za eh, konsolidacijo, bi morali govoriti o fiskalnem dogovoru. Vsi lokalni in nacionalni predstavniki po Evropski uniji bi morali oceniti dejanski učinek tega dogovora. Govoriti je treba o potrebi po eh, poenostavitvi pravil, govoriti je treba o uh, izračunu outputa govoriti je treba o časovnici za strukturne reforme. Časa ni dovolj. Cili v fiskalnem dogovoru eh, so cili, ki jih je treba primerjati z drugimi kriteriji, naprimer eh, tistimi iz obzorja eh, oziroma iz Evrope 2020. Na to je treba govoriti tudi o ločevanju med neto javnimi naložbami in izračunih. Eh, primankljajo. Marija Angulo iz Španskega senata, skupina LS. Sí, gracias. Eh, yo quería trasladar. Najlepša hvala. Imam tri komentarje glede na naše izkušnje v Španiji in glede na današnjo temo. Prvič, v Evropi si prizadevamo za stabilnost. Rada bi izpostavila, da je Španija sprejela veliko ukrepov v zadnjih letih na dveh področjih. Fiskalna konsolidacija, ki je usklajena z rastjo, to je ena stvar, druga stvar pa so strukturne reforme. Sprejeli smo veliko strukturnih reform, ki so izboljšale našo konkurenčnost. izboljšanje stanja gospodarstva in eh, uravnoteženje eh, rasti na osnovi eh, notranjega popraševanja je prav tako eden od naših dosežkov in na ta način smo lahko ustvarili nova delovna mesta. Zato smo delali dolgo in trdo. Delovna mesta so najboljši način zagotavljanja obnove gospodarstva. S tem, ko ustvarjamo delovna mesta, zagotavljamo tudi boljše socialno stanje za gospodarstvo državljane. To je tudi najboljši način zagotavljanja socialne in eh, teritorijalne kohezije. Rada bi se dotaknila eh, socialne razsežnosti fiskalne politike. Stabilnost je izjemno pomembna in eh, v Španiji se o tem veliko pogovarjamo. To je pozitiven pojav, pojav, ki je produktiven. Na politični ravni se sklepajo Eh, dogovori. Končali smo s prvim proračunskim ciklom, določili smo cilje za stabilnost javnih financ. Sklepajo se politični dogovori. Avtonomne skupnosti so tiste, ki so eh, odgovorne za storitve in to je treba izpostaviti v Španiji. V Španiji smo imeli pred kratkim konferenco predsednikov in eh, vodij različnih avtonomnih eh, skupnosti. Osredotočili smo se na nagovor, ki nas bo opremil eh, z instrumenti za izzive v prihodnosti, naprimer kar se tiče demografskih sprememb in izdatkov. O tem je treba razmišljati, to je treba imeti v mislih. Pripraviti se moramo na demografske spremembe na evropski ravni. Hvala. Prosim vas, da se držite časovnih omejitev. Naslednji je Antonijo Mizjani iz eh, poslanskega doma iz Italije, eh, skupina S in D. Hvala lepa. Gotovo je koristno, če nekaj več povemo o fiskalnem dogovoru. Zlasti zdaj, ko se pogovarjamo o skupnem okvirju naše skupnosti, podobno kot kolegi, tudi sam menim, da smo videli, da je bilo veliko svetlobe, a tudi veliko senc. To pa pomeni, da moramo poglobljeno pregledati fiskalni dogovor, preden ga integriramo v skupnostno zakonodajo. Pa, pa, delovni dokument Mednarodnega denarnega sklada, ki je bil objavljen včeraj glede denarnih politik evrskega območja, kaže na omejitve izvajanja koordinacijskih inštrumentov za fiskalne politike na evropski ravni. Prav tako kaže tudi omejenost teh politik glede na naš cilj gospodarske rasti in ustvarjanje zaposlovanja. Druga, še pomembnejša tema, o kateri moramo vsi razmisliti, pa so merila, na katerih je nastal fiskalni dogovor pred nekaj leti. Dogma cilja uravnoteženja proračuna, ki temelji na spremenljivki, ki jo danes komisija drugače ocenjuje kot pa mednarodni denarni sklad ali OECD. In sicer gre za politike za ponoven zagon politik. To seveda ne pomeni, da strukturne politike niso pomembne. Iluzija pa je pričakovati, da bi samo z reformami lahko ponovno zagnali rast na naši celini. Tu je še asimetričnost fiskalnega dogovora zelo pozorni moramo biti pri državah, ki imajo eh, visok primankljaj, po drugi strani pa vidimo, da imajo nekatere države neravnovesja v drugi smeri, kar je tudi nevarno za evrsko območje. Ti elementi skupaj nam morajo dati misliti. Res je, na ravni skupnosti sta se zadolženost in primankljaj znižala, to je nedvomno pozitivno, rast pa je še vedno skromna, imamo 20 milijonov brezposelnih in 119 milijonov ljudi, ki tvegajo revščino in socialno izključenost. Vse to pa je samo bencin za populistična gibanja, ki ogrožajo evropski projekt in ti razmisleki, gospodarski, socialni, morajo biti postavljeni v središče gospodarske politike naše celine. Stabilnost je namreč vrednota, v današnjem času pa je socialna in okoljska vzdržnost evropskega razvoja še večja vrednota. O tem moramo razmišljati po petih letih od oblikovanja fiskalnega dogovora, zato potrebujemo, poglobljeno revizijo tega dogovora, zato da bo bolj funkcionalen za funkcionalno rast, preden to vključimo v pravni red Evropske skupnosti. Hvala, Pervon Šperes, Evropski parlament, skupina SND. Hvala, gospod predsedujoči. V okviru tega Evropskega parlamentarnega tedna razpravljamo o proračunskih dogovorih eh, in eh, o pravilih na tem področju. Pravilno je, da govorimo tudi o eh, dodani vrednosti tega fiskalnega dogovora. To je konkretno vprašanje, ki se ga je treba zastaviti. Še posebej zato, ker pravno gledano tudi z vidika pogodbe vključevanje teh pravil v pogodbo eh, poraja določene vprašanja. Na našo pobudo eh, smo pravila sprejeli tako, kot smo jih. To vključevanje v pogodbo je treba izvesti na osnovi ocene izkušenj pri izvajanju. In eh, s tem se danes ukvarjamo. Evropska komisija bo kmalo predstavila belo knjigo o prihodnosti eh, Unije. Upamo, da bo eh, eno od poglavi namenjeno tudi ekonomski in monetarni uniji in eh, razmišljati je treba o oceni teh izkušenj. Eni in drugi moramo situacijo ocenjevati iz dveh vidikov. Z pravnega vidika in eh, z vidika učinkovitosti rezultatov v gospodarstvu. Govoriti je treba o okviru in on, okraj eh, okvira skupnosti ne smemo. V Evropskem parlamentu, parlamentu eh, menimo, da mora ta dogovor postati del skupnega okvira, okvira skupnosti. Je pa res, da imamo določena pravila, ki jih najdemo v eh, dogovoru eh, že v eh, evropski zakonodaji, naprimer v šesterčku in v dvojčku. Nisem prepričan, prepričana, če se vsi nacionalni poslanci tega zavedajo. Naprimer situacija v Grčiji, Eh, ko smo predsednika eh, komisije eh, vprašali, kaj se dogaja z reformo trga dela. Se je v Grčiji govorilo o tem, da kolektivne pogodbe, kolektivne pogodbe postanejo spet norma. Predsednik Juncker, se bom končala, pol minute prosim. v okviru listine o temeljnih pravicah, v okviru spoštovanja socialnih pravic eh, so kolektivne pogodbe temeljna pravica in eh, predsednik Juncker je dejal, da eh, v okviru fiskalnega dogovora nismo ravno v okviru skupnosti in zato se ta listina o temeljnih pravicah ne izvaja, ne upošteva. Mislim, da je treba vse to analizirati in videti, kakšne so posledice takšnih ureditev. Hvala. Jürgen Ligi, Estonia ALDE. Thank you. I wanted to comment on- Hvala. Želel sem se dotakniti teze, ki smo jo slišali, če je stopnja brezposobnosti, je za to kriv fiskalni eh, model. To je eh, ena izmed najpogostejših eh, logičnih napak v politiki ta povezava med vzroki in eh, učinki ni vedno eh, upravičena. V tem primeru eh, ta povezava obstaja, ampak v Evropi je obratna. Visoka stopnja brezposobnosti v Evropi je nekaj, kar lahko pripišemo politiki iz preteklosti, fiskalni politiki in upravljanju s krizami pa ravno ne. države eh, delajo napake že dolgo časa na področju gospodarske politike. Ustvarjati je treba delovna mesta, povečati konkurenčnost eh, Evrope. Nikoli nismo imeli premalo javnih naložb, premalo sodelovanja vlad v eh, tem sektorju. Ravno obratno in zato so bile te politike e, neočinkovite. Strukturna politika v Evropi, Evropi je bila šipka. Nikoli nismo premalo uh, porabljali, kar se tiče javnih sredstev. Naložbe so bile večinoma neproduktivne, niso prinesle rezultatov. Kar se tiče uh, fiskalnega dogovora, ga je treba uh, izvajati z manj kompromisov kot doslej. Na ta način lahko rešimo določene težave v Evropi in podpremo strukturne spremembe. Ne smemo vsega um, poplaviti z likvidnostjo. Hvala. Hvala. Morhir Vestlund, Švedska, SND. Ja, Hvala, gospod predsedujoči. strinjam se s tistimi, ki pravijo, da potrebujemo rast, če želimo zmanjšati brezposelnost, ne zgolj, če želimo zmanjšati proračunski primankljaj. Če analiziramo 90. leta prejšnjega stoletja, lahko vidimo, da so se morali švedski socialdemokrati odzvati na eh, ogromno ekonomsko krizo. Odziv je bila tako imenovana odgovorna ekonomska politika. O tem smo se takrat pogovarjali. Nismo država ekonomske in monetarne unije, ampak vseeno uh, je treba izpostaviti nekatere pomembne zakonodajne akte, ki smo jih sprejeli. In uh, pri tem gre za odgovorno ekonomsko politiko. Ne smemo si prizadevati zgolj za uravnotežen proračun, prizadevati si moramo za proračunske preseške. Seveda so primankljaji dovoljeni v eh, odzivu na krizo. Pomembno pri teh pravilih je, da nekdo nadzoruje spoštovanje pravil. Ugotoviti moramo, če delujejo, če eh, obstajajo vrzeli, pomankljivosti in tako naprej. V zadnjih letih eh, imamo na švedskem kar ustrezno stopnjo dolgov in eh, to lahko pripišemo eh, odločitvam, ki smo jih sprejeli v preteklosti. Evropska pravila gredo zelo daleč in tveganje, ki obstaja, je to, da lahko gremo predaleč. Evropska unija bi se naj ukvarjala s finančno in ekonomsko stabilnostjo. Obstaja torej resnično tveganje. Eh, na nacionalni ravni so nacionalni parlamenti tisti, ki so odgovorni, Evropska unija pa sedaj prevzema več eh, pristojnosti, eh, določa strožja in strožja pravila. To ni nekaj, česar si želimo na švedskem. Želimo si pluralistične Evropske unije, ne pa Evropske unije, ki zahteva zelo natančne stvari od zgoraj na vzdolj. Hvala. Še zadnjih pet govornikov bo dobilo besedo. Dodatnih prošenj zagovor ne bom spremal. Joao Galamba, portugalska skupina SND je naslednji. Boa tarde. Um, eu penso que quando olhamos para a experiência histórica dos últimos anos. Najlepša hvala. Ko analiziramo zgodovino zadnjih nekaj let, se moramo iz tega naučiti pravih eh, stvari. Mislim, da ni mogoče na osnovi te analize dejati, da je fiskalni dogovor tisti, ki je zagotovil zaupanje Evropsko unijo če se ozremo na eh, vrčevalne politike, ki smo jih sprejeli leta 2010, je treba ugotoviti, da je bil fiskalni dogovor eh, sprejet po tem in zaupanje se je v Evropsko unijo vrnilo šele takrat, ko je ECB eh, e leta 2012 dejala, da bo naredila vse, da reši evro. Ni bil fiskalni dogovor tisti, ki je dvignil Eh, ki je zmanjšal obrestne mere. Ni bil eh, fiskalni dogovor tisti, ki je rešil to problematiko. Ne, Evropska centralna banka je bila tista, ki je zagotovila zaupanje. Ugotoviti moramo, zakaj se je zaupanje vrnilo in vprašati se moramo, zakaj je rast eh, tako počasna. Če si pogledamo povezave med ekonomsko politiko in ekonomsko rastjo, lahko vidimo, da je rast uh, bila uh, razočaranje uh, Eh, veliko razočarani takrat, ko smo imeli najbolj varčevalno politiko. Eh, presenetljiva rast pa nas je doletela takrat, ko smo imeli bolj fleksibilno politiko. Ne smemo biti dogmatični, eh, biti moramo razumni. Seveda je treba upoštevati okoliščine in spoštovati pravila. Ne gre za to, da bi kršili pravila. Ampak, če je spoštovanje teh pravil dogmatično, mehanično, avtomatsko, potem pravila postanejo nekaj, kar ne bi smela biti. Naučiti se moramo pravih naukov iz teh izkušenj. Glede na ekonomsko sodelovanje, kakršnega imamo danes, eh, Evropska unija resnično ne potrebuje še več eh, dogmatičnega eh, tolmačenja pravil in nove vrčevalne politike. To bi bilo slabo za ekonomsko sodelovanje, s tem eh, ne bi izboljšali zaupanja v eh, evropsko gospodarstvo. Jean-Paul Denano, Francija, SND. Najlepša hvala. Gospod predsedoči, imamo skupno valuto, spoštovati moramo določena eh, pravila in fiskalni dogovor je uporaben, zato imamo tudi mehanizem za stabilnost in rast. Ne smemo pozabiti na rast. Eh, varčevalna politika ni omogočila rasti in zaposlovanje. Zaposlovanja. To je treba izpostaviti. Podjetja so tista, ki ustvarjajo delovna mesta, dodano vrednost in omogočajo zaposlovanje eh, mladih, tistih, ki so trenutno brezposelni. Eh, pomagati jim moramo. Če jim želimo pomagati, pa je treba narediti dvoje. Prvič, banke jim morajo ustrezno služiti, jim omogočiti, da se razvijajo če nimajo lastnih finančnih sredstev in eh, omrežij. In drugič, uvesti je treba ustrezno infrastrukturo, ki bo omogočila razvoj podjetij. To vprašanje je izjemno pomembno. Eh, pogosto namreč zahteva eh, javne naložbe. Javnih naložb še vedno ni dovolj v Evropi in zato jih moramo spodbujati. Če želimo, da jih bo več, Eh, morajo države članice biti v ustrezni situaciji. In zato si zastavljamo vprašanje v zvezi z dolgovi. Ne zgolj eh, dolgovi eh, Grčije, ampak tudi dolgovi celotne Evropske unije. To je vprašanje, ki ga moramo dati na mizo in o njem skupaj razmisliti. A lahko zagotovimo neko vzajemnost dolgov? Ali lahko združimo različne dolgove evropskih držav, ne zgolj grškega dolga? O tem se je treba danes pogovarjati. Če vidimo, da se, če želimo, da se Evropa razvija, potem moramo eh, pomahati v slovo vrčevanju eh, in se lotiti ulaganja. Eh, Hvala. Igor Pimenov. Hvala, Igor Pimenov iz Latvije, socialno-demokratska stranka. Hvala, gospod. Namen mojega, moje prošnje zagovora je vprašanje soporočevalcem, ampak gospod Dombrovski je na lasten način pojasnil uh, krizo, ki se je pojavila v Evropi, ampak ta uh, razlaga je napačno tolmačila vzroke za krizo in to ne more iti brez uh, komentarja. Torej, neplačevanje dolgov je bilo prikazano kot uh, nekaj, kar je napačno počela vlada. To pa ni v skladu z eh, da, podatki, za razliko od Grčije, kjer naj bi vlada delovala zelo razsipno, je v na, Grčiji je bil dolg eh, na 25 odstotkih, španski javni dolg je bil 36 odstotni leta 2007, na Irskem pa je bil manj kot 25 odstotni. Pri, uh, Eh, torej, imeli so primarne presežke leta 2000 in 2007, v tem obdobju 2000 in 2007. Eh, in tudi v Latviji je bilo tako leto pred inflacijo. Torej, če je bil fiskalni dogovor od, odgovor na krizo, je bil napačen odgovor oziroma se ni odzval na prave vzroke za krizo. Moje vprašanje pa je naslednje in tukaj ga bom zastavil gospodu. Uh, Paleotiju in gospodu Brakmanu, zakaj bi imeli različne smernice za fiskalno politiko, namreč zlati, zlato pravilo o javnih eh, financah, ki pravi, da v ekonomskem ciklu si vlada sposoja le za naložbe, ne pa za financiranje tekočih izdatkov. Torej, pri, primankljaj eh, državnega proračuna pa ne bi smel torej, preseči skupne vsote javnih naložb. Torej, lepo prosim, če mi date odgovor na to vprašanje. Hvala. Thank you. Uh, Manuel Rodriguez. Hvala. Manuel Rodriguez, portugalska Evropska ljudska stranka. Hvala, gospod predsedojoči. Želel sem zastaviti eno vprašanje članom panela. Obstaja namreč vprašanje, druga plat z uh, ekonomske politike oziroma ekonomska politika. Maja 2015 je portugalska vlada predstavila predlog. Vemo, da je portugalska doživljala hudo finančno krizo leta 2015. Torej, dolg je rasel za 1,6 oziroma rasla je za 1,6 odstotki. To je torej sedaj primer uh, uspeha zaradi reform, ki so bile upeljane eh, na portugalskem tudi na pobudo Evropske unije. Ampak poleg monetarne politike in ECB obstaja še nekaj drugega. Z velikim zanimanjem sem poslušal govornike v eh, panelu, ampak rečeno je bilo, da bi morda lahko oblikovali skupno ekonomsko politiko, skupno gospodarsko politiko, kar bi nam lahko dali nov zagon pri izvajanju strukturnih reform, ki bi potem okrepile enotni trg. To bi bil njihov cilj. Vse to pa bi potem lahko se steklo v politiko, ki bi ustvarjala rast, ki bi tudi uh, ustvarjala popraševanje. Uh, Eh, in eh, tukaj ne bi bila zgolj Evropska centralna banka, ki bi delovala kot zasilni ventil, temveč bi imeli neke vrste dodatek k evropski arhitekturi. Na ta način bi lahko oblikovali eh, vrsto ukrepov na evropski ravni za oblikovanje rasti. Hvala. Naslednji govornik je znova gospod Lej Taramaro z Portugalske Evropska ljudska stranka. Hvala, gospod predsedujoči. Želel so omeniti le portugalski primer kot primer dobre prakse. Portugalska se je namreč v okviru fiskalnega dogovora prizadevala za zmanjšanje eh, primankljaja in ga je zmanjšala z 11 odstotkov na 3 odstotke. S tem je tudi začela obladovati dolg in oblikovala je tudi nov eh, računovodski, eh, javni računovodski sistem, upeljala je nove, nove kriterije za preglednost in tudi finančni nadzor. Hkrati pa smo dali pomembne signale trgu dela. Videli smo, da se je brezposobnost bistveno zmanjšala in mislim, da smo torej zabeležili določen uspešek. Vendar pa vsi jaz kot drugi mislimo, mislim, da tudi mi moramo odigrati svojo vlogo in da moramo spoštovati pravila proračunskega ravnotežja, zato da bi imeli trajnostno gospodarsko rast in eh, ustvarjanje novih delovnih mest. Imel pa bi dve vprašanji. Kot prvo, podpredsednik komisije je omenil, da smo v zgodni fazi opredelitve ciljev vedno znova se sprašujemo na eksistencialni način, kako bi lahko opredelili strukturno ravnovesje ali pa morebitni output. Vsakič, ko se soočamo z metodološko ali politično težavo, se zgodi ta proces. Sočasno pa moramo govoriti o prožnosti in s tem potem izgubljamo zaupanje ljudi mi smo demokratična ustanova, ampak v tem uh, zapletenem sistemu se ljudje izgubijo in ne razumejo, zakaj sploh gre. Namesto, da bi dodatno zapletali uh, osnovne koncepte, ki postajajo če dalje bolj tehnični in se stekajo v politične dogovore, bi morali imeti preprosta in jasna pravila. Ne le povsem finančna pravila, tudi pravila o izdatkih povezanih z gospodarsko rastjo. To bi lahko bilo pomembno, hkrati pa bi morale biti vključene tudi zamisli kot uh, uh, sta spodbujanje razvoja produktivnosti in raven brezposobnosti. Skratka, potrebujemo poenostavitev meril in ciljev, hkrati pa potrebujemo tudi nova merila za resnično delovanje gospodarstva z vidika produktivnosti in brezposobnosti. Drugo vprašanje, ki ga imam, je, kako resno jemljemo zamisel, ki je bila izražena včeraj o skupni fiskalni naravnanosti. Kako bo to delovalo v praksi? Kakšne bodo posledice? za izvajanje fiskalnega dogovora. Seveda zaključujem. Komisija ali komisija namerava to upoštevati v priporočilih za posamezno državo. Veliko držav pravi, da so že upravile odlično delo in da nimajo več nalog. Kaj bo naredila komisija s tistimi, ki imajo presežek ali bodo tudi te države kaznovane po uh, novih pravilih? Zdaj ne boste slišali odgovorov, kajti um, skleniti moramo ta del uh, zasedanja. Vsekakor pa mislim, da je bila ta razprava zelo zanimiva in plodna in mislim, da se bo morala nadaljevati. Dovolite pa, da jaz dam nekaj končnih pripomb. Mislim, da je vedno imeti jasno pred očmi, o čem govorimo tudi v pravnem pomenu besede. Namreč pogovarjamo se o fiskalnem dogovoru, veliko stvari, o katerih smo govorili, pa so je povezanih z paktom o stabilnosti, ki je širši in fiskalni dogovor je zgolj sestavni element tega. In to je tudi neka posebnost vidika prave, kajti uh, Eh, fiskalni dogovor je medvladna pogodba, medvladni sporazum. Zdaj, ko se pogovarjamo, kako naj bi to integrirali v evropsko pravo, ta razprava je povezana s fiskalnim dogovorom. Namreč fiskalna pravila je vedno mogoče prilagoditi in spremeniti pomembni element je tudi vprašanje, kako zavezujoč je fiskalni dogovor. Mislim, da imamo tukaj neke vrste neskladja, kajti seveda nas zavezuje po pravu, po drugi strani pa je fiskalni dogovor prožnejši kot številne druge stvari, kajti med razpravami. Uh, ko se je dogovor pripravljal, so se upeljale nove določbe, naprimer določba v drugem členu, ki pravi, da je ta sporazum uh, um, uporaben le v tej meri, da je skladen s pogodbo in s evropskim pravom. To pomeni, da sprememba evropskega prava takoj velja tudi za ta sporazum. Torej je ta podrejen evropskemu pravu in ne ravno obratno. To je zelo pomembno, kajti prvotno je bil cilj uh, določene številke zapisati, uklesati v kamen, uh, medtem ko pa imamo pravo unije, ki je močnejše in prevlada, seveda pa je ta, to, tudi, to pravo mogoče spremeniti z rednim zakonodajnim postopkom. Mislim, da smo slišali različne poglede glede eh, na učinkovitost ne le eh, fiskalnega dogovora z vidika določb, ki so bile vključene v um, ustave, ampak tudi iz širšega pogleda, ampak mislim, da uh, Nihče ne more zanikati, da je situacija izjemno zapletena, vi ste to povedali zelo elegantno, mislim pa, da eh, vsi delimo to mišljenje. Drugi element, ki ga je težko zanikati, pa je, da je cilj predvsem zmanjšanje uh, Eh, primankljaja in v tem smislu ta um, instrument deluje. Kot je rekel komisar Dombrovski studij včeraj, smo videli močno zmanjšanje primankljaja z 6 odstotkov na 1,5 odstotkov v le nekaj letih. Pravzaprav smo uh, sedaj uh, unija z najnižjim primankljajem, če nas primerjate z drugimi uh, Eh, deli sveta, Kitajsko, Japonsko in tako naprej. Zdaj, torej, ta mehanizem je deloval, sočasno pa kot ste številni dejali in s tem stopamo na področje, kjer se verjetno ne strinjamo v celoti, ampak moram povedati, da se jaz strinjam s tistimi, ki so opozorili na dejstvo, da je to zmanjko, eh, zmanjševanje primankljaja se včasih izkazalo za prociklično in ne v celoti povezano z potrebo po smotrnem upravljanju ekonomskega cikla. Torej, ta instrument ima določene omejitve in tukaj se strinjam z gospodom Brakmanom, uh, da tukaj gre tudi za komponento zaupanja in to je pravzaprav eden od razlogov, zakaj je fiskalni dogovor sploh nastal. To je eh, šlo za nekaj, kar se je razvijalo sočasno za ESM, mehanizem za stabilnost, v katerega države članice vlagajo bistveni element eh, svojega BDP-ja, zato da podpirajo druge države. In posem razumljivo je, da države članice in notranji politični sistemi potrebujejo določena jamstva, da bo do ta sredstva vzdržna. Torej, kot italijan moram to pripoznati z vidika prožnosti. Po drugi strani pa si želim enako odprtost in priznavanje, uh, prav, to, da ima prav tudi druga stran, da je treba zagotoviti spoštovanje pravil, hkrati pa moramo biti odprte glave in vse čas preverjati, ali so pravila optimalna ali ne. In mislim, da je težko zanikati, da trenutni nabor pravil ni optimalen. Vsekakor bi fiskalno politiko lahko bolje upravljali, gotovo bi lahko bolje um, povezali vzdržnost in uh, boj proti procikličnosti, da bi tako podprli vzdržnost in investicije. Torej, to je vse področje, kjer so razprave potrebne. Mislim, da smo danes vsekakor imeli prvo zelo pomembno izmenjavo mnen, ki bi se morala nadaljevati v naših organih pa, um, in privesti do pozitivnega inputa za naše razprave, ne le glede pravne prihodnosti tega, nenavadnega instrumenta, kakršen je fiskalni dogovor, ampak tudi kar zadeva širših orodij, ki predstavljajo ekonomsko upravljanje. Hvala vsem za sodelovanje v tej razpravi. Sedaj prekinjam sejo za dve minuti, potem pa nadaljujemo z naslednjim delom te konference.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

Kolegi in kolegice, predlagam, da ponovno začnemo sejo. Rad bi pozdravil nacionalne poslance in poslanke ter evropske poslance in poslanke in pa seveda naše tri uh, eh, goste. Z nami je predstavnica Evropskih sindikatov, predstavnica Business Europe in predstavnica Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Pozdravljam tudi malteško predsedstvo, ki nam je eh, omogočilo, da izpostavimo eh, socialno razsežnost eh, v okviru tega Evropskega parlamentarnega tedna. Pravila verjetno poznate, ampak morda eh, imamo v dvorani eh, nekoga novega. Gre torej za pravila za čas eh, zagovor. Poskušal bom eh, omogočiti vsem, da boste dobili besedo, ampak to pomeni, da se je treba pri eh, vaših prispevkih omejiti. Tako bom omejil vaše prispevke na dve minuti. Strog bom, želim namreč enako vredno obravnavati vse sodelujoče. Na mizah imate kartice, ki jih morate izpolniti, če želite besedo, izpolnite jih in to čim prej, tako da bomo videli, eh, koliko ljudi želi sodelovati v razpravi eh, in eh, na ta način bomo lahko bolje porazdelili čas za govor. Kot sem že dejal, bomo poskušali besedo predati kar največ poslancem nacionalnih parlamentov, Eh, približno dvema na vsakega evropskega eh, poslanca, bomo videli, kako bo vse skupaj šlo. Danes se bomo torej pogovarjali o socialni razsežnosti ekonomske in monetarne unije. Izpostaviti želimo eh, socialne pravice, steber socialnih pravic. Komisija je pripravila oceno trenutnega socialnega pravnega reda. Vedeti moramo, katera pravila obstajajo, in katera se izvajajo, kaj je treba še narediti, eh, če moramo razmišljati o novih načinih zagotavljanja določenih pravic. Analizirati moramo tudi eh, nove modele organizacije eh, dela, učinek tehnologije, demografski razvoj dogodkov in druge učinke na družbo tako znotraj evromočja, kot tudi zunaj. Tistim zunaj evromočja moramo omogočiti, da sodelujo pri nekaterih instrumentih, če to želijo. Komisija eh, bo eh, predstavila predlog eh, socialnega stebra leta 2017 eh, eh, in eh, na tem bomo eh, delali. eden od dosežkov Evropske unije je ta, da smo zagotovili več kohezije, eh, teritorijalne, ekonomske in socialne kohezije. Ampak vsa ta kohezija je sedaj v nevarnosti zaradi kriz, ki jih eh, doživljamo znotraj Evropske unije. Naj predstavim nekaj številk, več kot 20 eh, milijonov brezposobnih imamo, še posebej veliko mladih, Eh, več kot 110 eh, milijonov ljudi, ki bi se lahko znašli v eh, revščini, ki so na robu revščine. To je seveda nevarno za kohezijo. To je nevarno za zaupanje državljanov v evropski projekt. Socialna vprašanja so tista, ki si jih moramo zastavljati tudi, ko govorimo o demokraciji. Na to uh, vprašanje mobilnosti delavcev, tudi tukaj se porajajo vprašanja in težave. Imamo dva soporočevalca, ki pripravljata poročilo na to temo, ki bo pomembno za prihodnost trga dela. Vedno več je atipičnih oblik dela. Kolega Siljakotis pripravlja mnenje na to temo. Imamo Eh, tudi druga poročila na tem področju. V Evropskem parlamentu smo razpravljali o različnih vprašanjih, eh, ne bom vseh eh, naštel, imeli smo naprimer poročilo o revščini, poročilo o socialnem dumpingu, na zadnjem plenarnem zasedanju pa smo glasovali tudi o poročilu o socialnem stebru gospe Žuao Rodrigeš vsa ta poročila izpostavljajo specifične izzive eh, Evropske unije in evromočja. Vzpostaviti je treba ustrezno socialno-ekonomsko varnost za državljane, eh, okrepiti moramo ukrepe na tem področju, pri tem moramo uporabljati različne finančne instrumente in si zadati specifične socialne eh, cilje na ravni evromočja. To poročilo poziva komisijo, da pripravi eh, zelo eh, močne predloge za vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic, zato da bi eh, okrepili ekonomsko in monetarno unijo in notranji trg Evropske unije. To je pomembno tako z vidika komisije, kot tudi za socialne partnerje, katerih vloga bo pri tem delu pomembna. In, uh, pomembno je tudi, da eh, si izmenjamo mnenja. S tem začenjam eh, s to razpravo in eh, že uvodoma bi rad povedal, da sem zelo vesel, če ne celo ponosen, da imamo danes z nami tri govornice. Mislim, da je treba to izpostaviti. Dobro je, da je včasih celotni panel, panel, ki ga sestavljajo eh, ženske. Včasih eh, je teh pač preprosto premalo v naših institucijah z nami. Je uh, Katja Leto, namestnica uh, generalnega sekretarja uh, Evropske konfederacije uh, sindikatov, ukvarja se z evropskim semestrom, uh, z vprašanjem zaposlovanja. Uh, pomembno eh, je tudi, da ima mednarodne izkušnje. Na to bomo besedo predali eh, gospod Teres de Lidekerk, eh, ki je namestnica generalnega direktorja pri Business Europe, ukvarja se z mednarodnimi trgovinskimi odnosi. V Business Europe pa deluje že v letu 1990 naprej, tako da ima veliko izkušenj, še posebej kar se tiče današnje teme in na to bomo besedo predali še Gabriel Bišov, eh, predsednici skupine delavcev v Evropskem ekonomskem in socialnem odboru. Prej je sodelovala v različnih eh, sindikatih, naprimer eh, v metalurškem sindikatu, med drugim pa je bila tudi direktorica oddelka v Nemčiji. Mislim, da je pomembno izpostaviti uh, tudi uh, most eh, med Evropskim parlamentom in eh, Evropskim ekonomskim in socialnim odborom, ki je zaenkrat zaprt, ponovno ga je treba odpreti. Mislim, da je to eh, nek simbol eh, za naše sodelovanje. Bolje moramo sodelovati, eh, bolje se moramo povezovati eh, tako med Evropskim parlamentom, kot tudi ekonomskim in socialnim odborom ter odborom regij. Vsak eh, od vas eh, bo. Eh, vsaka od vas bo dobila 10 minut, na to pa bom besedo predal še Mariji Žuvalo Rodrigež, ki je poročevalka, kot sem dejal, za Evropski stebr socialnih pravic. Ti boš dobila približno 5 minut. Sedaj pa bomo kar začeli. Besedo predajam gospe Kati Leto. Hvala, gospod predsedujoči, poslanci Evropskega parlamenta, poslanci nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje. Veliko čast mi je govoriti v imenu eh, Evropske konfederacije Evrop, eh, sindikatov um, ITRC. E Številni delavci so, zapisleni, so zaskrbljeni zaradi svoje, za svojo prihodnost. Njihove izkušnje so, da so se varčevalni ukrepi veliko krat uporabljali kot izgovor za zniževanje socialne uh, varnosti, delovnih pogojev in plač. Modeli trga dela so razpadli v krizi in eh, še vedno se razpuščajo. Zdaj je čas, da se te razmere popravijo. Evropski voditelji morajo narediti konec vrčevalnim ukrepov in se raje osredotočiti na vzorce trajnostne rasti in na to, da bodo integrirali socialne in ekonomske politike. Evropska unija mora zagotoviti, da bodo socialne pravice imele enak status, in pomen kot gospodarske svoboščine. Sicer bodo ljudje še naprej frustrirani in obupani in to lahko grezi socialno kohezijo in vključevanje. Dovolite, da vas spomnim na nekaj bistvenega. V ETUC smo že v 90-ih letih podpirali notranji trg. Videli smo, da bo notranji trg povzročil določene premike in da bo prišlo do prestrukturiranja delovnih mest. Sočasno pa so nam bili dani tudi dve jamstvi. Namreč prvo, da se bo evropska integracija uh, enako potem uh, koristi evropske integracije delile in da bodo delavci pri tem prejeli podporo. Drugo jamstvo je bilo, da bo nastala socialna Evropa, torej da bo spostavljen set minimalnih pravil, ki eh, bo preprečil tekmo proti dnu. Na ta način se bodo zaščitili bolj napredni eh, nacionalni socialni modeli, medtem ko se bodo ostali nadgradili. Ekonomsko in monetarno unijo moramo pod, uh, dopolniti z močno socialno dimenzijo. ETUC pozdravlja predlog komisije za Evropski stebr socialnih pravic. Sindikati so predložili na tisoče odgovorov v procesu posvetovanja. Prav tako pa pozdravljamo, da Evropski parlament potrdil poročilo gospe Žao Rodrigerski, pozema številne od naših zahtev. Določamo pet prednostnih nalog. Te pa so, da bi imeli boljša delovna mesta, več delovnih mest, više investicije, višjo plačo, eh, pravičen prehod in evropski socialni model. Te prednostne naloge so seveda povezane med sabo in se dopolnjujejo. Prva prednostna naloga je večje število boljših delovnih mest. Kot je že bilo rečeno, je še več kot 20 milijonov evropejcev brezposelnih. Eh, stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je podvojila. V visoka brezposelnost med mladimi ogroža celotne generacije. Vsi morajo sodelovati na trgu dela. Prav tako pa moramo imeti dobra delovna mesta, ne pa prekarna delovna mesta brez varnosti in prihodnosti. Kot drugo, moramo doseči više naložbe. Zagotoviti moramo više naložbe. Javne naložbe so se nedavno stabilizirale, vendar pa so eh, neproporcionalno trpele zaradi varčevalnih politik, medtem ko ni bilo določb pakta za stabilnost, eh, medtem ko ni bilo določb v paktu za stabilnost, ki bi te javne naložbe zaščitil. Trenutno je treba ugotoviti, da so razmere v nekaterih državah članicah še vedno kritične in da je treba pakt o stabilnosti in rasti revidirati. To bi vključevalo proticiklične politike in gospodarsko ukrivanje še zlasti v eh, centrih mest. Nizke Nizka inflacija je še vedno pod ravnjo pred krizo močen zagon javnih investicij je zato nujno potreben. ETUC je pozdravil Junkarjev investicijski načrt, a skupne naložbe v okviru EFSI so predstavljajo le polovico letne vsote, ki se zdi komisiji potrebna. In načrt tudi v nezadostni meri mobilizira javne investicije skladbi morali uporabiti v tistih sektorjah in tistih državah, kjer je resnično potreben. Dogovorili smo se, da bomo bolje usklajevali različne evropske scheme za ekonomski razvoj. Evropa sedaj doživlja nizko eh, rast, nizko zaposlenost, nizke investicije. ETUC meni, da je mogoče te razmere preseči tako, da se vzpostavi evropska zakladnica, ki bo Eh, nabirala sredstva za krepitev javnih naložb in za krepitev trajnostnega gospodarskega razvoja. Kot tretje, si delavci zaslužijo dvig plač. Od krize so se plače sesedle v primerjavi z produktivnostjo. To je okrnilo notranje popraševanje in privedlo do množičnih eh, neenakosti. Neenako, neenako, neenako skoraj da četrtina prebivalstva v Evropi sedaj živi v revščini ali pa jo revščina ogroža. Podpirati moramo predistribucijo, enako plačilo za enako plačo in tako dalje. Boljše plače je mogoče zagotoviti na najboljši način prek kolektivnega pogajanja med socialnimi partnerji. Prav tako pa moramo socialni dialog graditi na vseh ravneh po Evropi. Četrtič, delavcem je treba zajamčiti trajnostni in pravičen pristop v zeleno gospodarstvo in avtomat, avtomatizacijo. Socialni stiber, steber eh, pravilno izpostavlja pomen novih veščin in usposabljanja. Vsi potrebujemo nove veščine, hkrati pa moramo ustvarjati nova delovna mesta, ki bodo nadomestila izginjajoča. Kot peto moramo obnoviti vero v edinstven socialni model, evropski socialni model. Socialni dialog in kolektivno pogajanje je treba spodbujati in spoštovati po vsej Evropi. Kolektivna pogajanja so ključna za trajnostno in zržno rast. Enoten in dostop do socialne zaščite in socialnih pravic je prav tako treba zajamčiti vsem kolegi iz drugih delov sveta prav tako povdarjajo, kako pomembne so te teme. Kot evropejci pa bi morali biti ponosni na naše prednosti in bi morali na njih tudi graditi. Gospe in gospodje, da sklenem. Socialna razsežnost EMU bi morala uh, utelešati socialne pravice. Nacionalni socialni partneri bi morali imeti okrepljeno vlogo, spoštovana pa bi morala biti njihova avtonomnost. ETUC in njene podružnice po Evropi ne bodo sprejele to, da bi se standardi nižali, medtem ko da bi se še nižji standardi dodatno nižali na destruktiven način. Prav nasprotno. Pogodbe nas zavezujejo k socialnemu napredku. To je pot naprej. Delavci si to zaslužijo in poskrbimo za socialni napredek. Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala. Slišali smo prvi vidik, eh, sindikalni vidik, ki izpostavlja med drugim tudi socialni dialog. Slišali smo tudi priporočila in eh, ideje evropskih sindikatov. Sedaj pa bomo prisluhnili eh, drugemu vidiku, eh, Business Europe. Besedi, besedo predajam gospe Terez Lidekerke. Hvala lepa. Hvala Evropskemu parlamentu, da me je povabil, da nagovorim to medparlamentarno konferenco o zelo pomembni tematiki, s katero se ukvarjamo mi v Business Europe, vse odkar je leta 1958 Business Europe bil ustanovljen. Socialna razsežnost Evrope je namreč bila tematika že od samega začetka. Prva stvar, ki jo želim danes popodan poudariti, je dejstvo, da je socialna Evropa danes realnost, vendar zelo zapletena realnost. Sestavljena je iz kombinacije nacionalnih socialnih sistemov, to so ponavadi zaposleni z visoko stopnjo zaščite, skupaj z nacionalnimi sistemi industrij, ki vključujejo tudi socialne partnerje. Nedavno pa je bila dodana še evropska zakonodaja o delovnih pogojih. Gre za široko podlago pravic, ki so zapisane v različnih socialnih direktivah, ki so spremljale oblikovanje enotnega trga. Business Europe je del teh razprav in reči moram, da smo tudi izpolnili izziv, ko je predsednik Delor povabil organizacije delavcev in delodajalcev, da se začne dvostranski dialog o socialnem trgu, je bila Business Europe edina eh, organizacija zasebnih delodajalcev, ki se je udeležila tega. Tako smo sodelovali pri mnenji glede integracije trge dela, makroekonomske, gospodarske politike, potem omogočanja prehoda na enoten trg in tako dalje. V naslednji fazi je sledila Maastrichtska pogodba. Tudi tu smo skupaj z ETUC dali drug pomemben prispevek k izgradni socialne razsežnosti Evropske unije, s tem, da smo se dogovorili o sistemu, ki omogoča evropskim socialnim partnerjem, da izpogajajo široke okvirne pogoje na ravni EU. To je zdaj napisano v členu 154 in 155 pogodbe. In ta dva člena temeljita na dogovoru, ki sta ga takrat dosegla Business Europe in ETUC. Razlog, zakaj smo se odločili za sodelovanje, je bil ta, da je Maastrichtska pogodba predvidevala eh, glasovanje z kvalificirano večino na področjih, ki so tradicionalno bila predmet kolektivnih pogodb, Torej je bil skupen interes delodajalcev in delojemalcev, da bi omogočili socialnim partnerjem, da se še naprej pogajajo o teh temah. Bolj nedavno, ko je prišel na oblast predsednik Juncker, je ta povabil socialne partnerje, da dajo nov zagon temu partnerstvu. Mi smo ponovno sprijeli povabilo. Po skoraj letu dni pogovorov smo se lani dogovorili, o pomembni izjavi skupaj s komisijo, svetom in sindikati za nov začetek socialnega dialoga. Tudi to je pomembno za razpravo o tem, kako nadalje razvijati socialno razsežnost Evropske unije. Za Business Europe je povsem jasno, da ta nov začetek in prizadevanja za izboljšanje evropskega socialnega modela da tu morajo sodelovati socialni partnerji, ki se bodo vključevali v pristen socialni dialog za to, da ugotovimo, kako posodobiti evropski socialni model. Resnica je namreč ta, da s premembami, ki se dogajajo v svetu, v Evropi in v načinu, kako podjetja delujejo in kakšne so želje delavcev. Zaradi vsega tega moramo socialne sisteme prilagoditi. Prepričani smo, da v sedanjih okoliščinah, ko Evropa ni samo Evropa, ampak se sooča tudi s populizmom in protekcionizmom, je zelo pomembno, da evropske politike osredotočimo na krepitev rasti in zaposlovanja veliko je na kocki, podjetja in državljani so zelo zaskrbljeni za svojo prihodnost, slišali smo, kaj skrbi delavce. Pošteno pa je reči, da tudi med podjetji je kar nekaj MSP-jev, ki jih njihova prihodnost zelo skrbi v sedanjih zelo zahtevnih pogojih. Ko se skupaj pogovarjamo, kako naprej, moramo predlagati prave rešitve in se izogniti lažnim pričakovanjem. To bi lahko bilo zelo nevarno. To bi se nam vrnilo na dolgi rok, ko bi ljudje ugotovili, da so bile dane obljube, ki jih nismo zmožni izpolniti. Sedajni socialni problemi v Evropi niso nastali zaradi pomankanja socialnih politik. Če si pogledate številke, boste videli, da EU predstavlja 7 odstotkov prebivalstva sveta. Proizvedemo 22 odstotkov globalnega BDP-ja in predstavljamo 40 odstotkov javnih izdatkov za področje sociale. Vprašanje je, kako dobiti boljši donos na zelo visoke investicije na tem področju, zato da bomo zagotovili, da naša prizadevanja dejansko vodijo k želenim rezultatom. To pa je višja rast in višja zaposlenost po vsej Evropi. Žalostna realnost danes je ta, da kljub našim velikim investicijam v socialo, še vedno nismo niti na pol poti, da bi zvišali zaposlenost oziroma zmanjšali brezposelnost na raven pred krizo. To pa predvsem zaradi tega, kot je povedala prejšnja govornica, je prišlo do zmanjšanja naložb, tako javnih kot zasebnih, kot posledica krize. Zato se zavedamo, da moramo biti pozorni, da ustvarimo pogoje za nadaljno rast ampak te naložbe morajo biti produktivne, torej javne naložbe da, vendar produktivne, pa tudi zasebne naložbe morajo doseči višjo raven, izboljšati moramo tudi poslovno okolje. In če se zdaj bolj vrnemo k stebru socialnih pravic, poglejmo, kakšne so potrebe podjetij glede trga dela. Resnica je ta. Z novimi željami potrošnikov, z novimi modeli organiziranosti zaradi postopne digitalizacije gospodarstva, kjer Evropa še vedno zaostaja v primerjavi z mnogimi konkurenti, starajočim se prebivalstvom, vidimo, da prihaja tudi do povpraševanja po drugačnem ravnovesju med eh, poklicnim in zasebnim življenjem. Karijere so manj linearne, zato ena rešitev za vse ne bo primirna. Socialne politike in politika zaposlovanja mora odraziti tudi težave, s katerimi se soočajo ženske in mnogi drugi ljudje, zlasti mladi na trgu dela ne smemo organizirati neke vrste vrteljaka, ko bomo breme brezposelnosti prelagali z ramen ene skupine na ramena druge. Zato potrebujemo holističen prestop pri reformah in se osredotočiti na pet ključnih področji. Prvič, ustvarjanje delovnih mest v podjetjih. To je ključno, če želimo resne odgovore na zaskrbljenost državljanov. Drugič, treba je odpraviti pasti brezposelnosti. Tretjič, izboljšati moramo izobraževanje in usposabljanje. Namreč vidimo, imamo visoko stopnjo brezposelnosti, po drugi strani pa kar precejšnje število nezapolnjenih delovnih mest. Četrtič, odpraviti moramo regulatorne ovire v nacionalni zakonodaji. Tukaj nimamo v mislih toliko nacionalne zakonodaje, ki je bila sprejeta skozi leta. Ta zakonodaja mora ostati stabilna, pogledati moramo, kako jo bolje izvajati, ampak na nacionalni ravni je pa treba par stvari prilagoditi. In ne na zadnje, pogledati si moramo, kako izboljšati stroškovno učinkovitost naših mrež za socialno varnost, tako da ustvarimo tudi dovolj manevrskega prostora za posredne stroške. Če skrajšam, v Business Europe menimo, da zaostritev delovnopravne in socialne zakonodaje ne bo povečalo zaposlovanja. Imelo bo ravno nasproten učinek. Osredotočiti bi se morali na izvajanje reform trga dela in se resnično osredotočiti na na področje, kjer stvari lahko spremenimo. To ni bistveno samo zato, da bi izboljšali rast in zaposlovanje, pač pa tudi, da bi izboljšali kohezijo med državami članicami, kajti če želimo postopno gospodarsko in socialno konvergenco in če želimo zmanjšati divergenco med državami članicami, potem je pomembno, da je napredek napredek pri izvajanju strukturnih reform čim bolj usklajen. Ob koncu še krepitev javnih financ. Če nam je to všeč ali ne, je to del odgovora za izboljšanje socialnih obetov, kajti ne morete imeti vzdržnih sistemov socialne varnosti brez zdravih javnih financ na dolgi rok. Tukaj se lahko primerjamo, ampak tak benchmarking, ki je predviden v okviru evropskega stebra socialnih pravic, mora biti ugrajen v evropski semester. Ne smemo ustvarjati nekih usporednih zgodb. In tak benchmarking mora spoštovati tudi meje evropskih pristojnosti. To pomeni, da da moramo spoštovati avtonomnost socialnih partnerjev v državah članicah, pa tudi nacionalne strukture za določanje plač. Če zaključim. Europe Business zahteva od komisije v zvezi z stebrom socialnih pravic naslednje. Želimo strategijo, ki bo usmerjena v reforme. Imamo nove, porajajoče se poslovne modele. To je priložnost, da da ponovno razmislimo in izboljšamo naše sisteme trga dela. Dopustiti moramo tudi nekaj prostora za eksperimentiranje in inovacije, ko se naše gospodarstvo eh, modernizira. Prav tako moramo omogočiti tudi nove koncepte varnosti, ki bodo manj legalistični, ampak bodo prinesli nove možnosti, da bodo posamezniki dobili več moči in bodo imeli več odgovornosti ter jim pomagali pri razvoju njihovih karier skozi celotno njihovo poklicno življenje. Merci. Euh, donc on a la... Najlepša hvala. Slišali smo predstavitev Business Europe in njihov pogled na socialno razsežnost na ta kompleksni sistem. Govore je bilo tudi o začetku socialnih pogajanj na evropski ravni. Slišali smo sindikate, slišali smo delodajalce, besedo pa sedaj predajam Gabriel Pišov, ki bo e, povedala, kako na vse skupaj gleda ekonomski in socialni odbor. Izvolite. Yeah, you, Hvala, Klod. Spoštovani poslanci iz Evropskega in nacionalnih parlamentov, dame in gospodje, dragi kolegi. Kaj je obljuba EU in Evropske pogodbe? Je to obljuba o oblikovanju obsežnega trga, mehanizmov ali je obljuba pogodbe ta, da izboljšamo dobrobit njenih državljanov ter delovne in življenjske pogoje. Mislim, da bi to moralo biti v središču politik, ki jih oblikujemo. Um, Od obeh prejšnjih govornic smo slišali, da ima Evropska unija socialni model. Ta socialni model državljanom zagotavlja pomembne pravice in zaščito. Prav tako je bilo omenjeno, da je bil evropski socialni dialog koristen tudi pri vzpostavljanju mnogih od teh pravic. Tudi prej v razpravi, pa tudi zdaj smo slišali kar nekaj dejstev. Namreč, da vidimo evropski socialni model, na katerega smo tako ponosni, ki je zdaj v nevarnosti. Če si pogledamo evropsko krizo in po šoku iz leta 2008, smo zdaj preživeli skoraj da deset let za naknadnimi učinki, ko se je socialna kriza povečevala in deset let, ko EU ni bila sposobna razrešiti problema in poiskati skupnih rešitev, ki so poštene, in ki jih lahko podprejo vsi. Slišali smo tudi, kakšna je raven brezposelnosti, raven uh, brezposelnosti zlasti med mladimi. Vedno iščemo neke rešitve, ampak do zdaj nam to ni uspelo. In če sem čisto neposredna, nekdo je prej to že omenil, če bomo nadaljevali po tej poti, bo evro propadel, ne ker bi izgubil zaupanje trga, ampak bo, ker bomo izgubili zaupanje državljanov in vsi vemo, kaj je to na kocki. Zato v ekosoku, ker imamo tri skupine, delodajalce, delavce in druge predstavnike civilne družbe, smo prepričani, da se moramo soočiti z tem vse večjim razkolom v naših družbah kajti sicer bo prišlo do nadaljnega razpada naše Evropske unije. Če si pogledate naslov tega sklopa, bolj koordinirana socialna razsežnost Evropske denarne unije. To ne bo samo dodatek, to pomeni, da moramo Evropsko denarno unijo spremeniti in vključiti to socialno razsežnost v gospodarske, v fiskalne politike. Zato v našem odboru skupaj pripravljamo svežen mnen, kako okrepiti Evropsko denarno unijo in imamo konkretne predloge, kako to narediti. To so predlogi, ki jih je možno uresničiti takoj, pri drugih pa menimo, da moramo bolj razmisliti, ali potrebujemo okrepljeno sodelovanje, Prepričani smo namreč, da so nujne spremembe pogodbe, čeprav vemo, kako zapleteno in problematično je to. Vendar moramo delati v tej smeri, kajti sicer ne bomo dosegli prave stabilizacije. Močnejša socialna razsežnost je zato ključni vidik. Razprava o socialnem stebru je dobra podlaga in dobro orodje za to. Zato smo prejšnji teden v Ekosoku soglasno sprejeli naše mnenje o socialnem stebru z jasnim priporočilom. Tu smo se vsi strinjali, delodajalci, delavci, dobrodelne organizacije, vsi deli civilne družbe smo se strinjali, da se moramo s tem soočiti. To je namreč lepo pri tej medparlamentarni razpravi. Ves med Brusljem in nacionalnimi parlamenti se je prekinila, zato smo dali pobudo za 28 razprav, v katerih je sodelovalo več 1800 predstavnikov civilne družbe. Rekli smo, tu moramo doseči napredek in to razpravo opraviti povsod, ne le v Bruslju. Rada bi torej omenila nekatere predloge, o katerih smo se strinjali. ko smo govorili o prihodnosti Evropske denarne unije, smo rekli, zelo pomembno bo, da povdarimo medsebojno odvisnost med gospodarsko in socialno politiko. V krizi se osredotočamo bodi si na gospodarske ali na socialne politike. Poiskati pa moramo dobro ravnovesje in razmišljati tudi o medsebojnih posledicah obeh. Imamo situacijo, ko gospodarske politike zadnjih let pomenijo manj socialne varnosti v posameznih državah. To tudi načenja kolektivna pogajanja. Zato je sprostitev vrčevanja korak v pravo smer, potrebujemo pa več naložb, več javnih naložb in uporabiti moramo evropski semester in poskrbiti za boljše cilje zaposlovanja in socialnih pravic. To pa seveda mora biti v ravnovesju za makroekonomskimi razmisliki. Zato smo že predlagali v enem od starejših mnenj, da potrebujemo močnejši makroekonomski dialog za evrsko območje, ki zajema vse članice EU ob sodelovanju tako socialnih kot finančnih ministrov in ob polnem sodelovanju socialnih partnerjev. To bi lahko naredili tako, imamo makroekonomski dialog, ne potrebujete sprememb pogodbe to bi lahko naredili takoj. In to bi okrepilo tudi vključeno socialnih partnerjev, ki jih potrebujete, če se hočete lotiti nekaterih neravnovesij, s katerimi se trenutno srečujemo. Prav tako smo vse tri skupine prepričane in to omenjamo tudi v našem mnenju o socialnem stebru, da potrebujemo boljšo prožnost in tudi zlato pravilo za javne naložbe. Te morajo biti naložbe v prihodnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da se moramo še zlasti ukvarjati z vprašanji o digitalizaciji, prihodnosti dela, prehodu, ki ga bo treba opraviti. Treba je vlagati v prihodnost in državljanom dati upanje, da bomo skupaj v Evropski uniji poiskali načine, da politično vplivamo na prihodnost dela. Ne gre v glavnem za tehnologijo, pač pa za dobre politike. EU je pravi kraj, da se pogovarjamo o tem. Veliko tem v zvezi z prihodnostjo dela ne moremo razrešiti zgolj na nacionalni ravni. Če si pogledate različne platforme, te niso strogo vezane na nacionalne trge dela. Z Junkerjevim načrtom potrebujemo boljše ravnovesje v posameznih regijah, namreč trenutno tega ni, potrebujemo tudi boljšo povezavo z socialnimi naložbami in svežnjem socialnih naložb. Prav tako smo prepričani, da potrebujemo več mehanizmov solidarnosti in konkurenčnosti za boj proti asimetričnim šokom, in potrebujemo tudi mehanizme za prerasporejanje. Po drugi strani, in to je bilo tu že poudarjeno, bo zelo pomembno, da imamo boljšo harmonizacijo sistemov socialne varnosti, kar pa pomeni, da potrebujemo neke zavezujoče določbe. Mi smo recimo predlagali minimalen dohodek v okviru okvirne direktive, da bi zagotovili boljšo kohezijo in da bi poskrbeli za to, da se lotimo vprašanja minimalnih plač v Evropi. Ne s tem, da določimo eno minimalno plačo, pač pa naš predlog govori o delu, ki ga je opravil ILO. Potrebujemo konvergenco na vzgor, ko gre za plače. Za nas to pomeni, da moramo doseči 60 odstotkov medijane plače in ker se mi čas izteka, naj povem, da sem prej poslušala razpravo. Naš poziv je naslednji. Trenutno imamo dve šoli razmišljanja. Ena šola pravi, smo na pravi poti, samo izvajati ga moramo in samo nadaljujmo. Druga pravi, mi smo proizvedli veliko problemov, neenakosti, socialni problemi. In zdaj moramo spremeniti naš način dela in bolje uravnotežiti socialno in gospodarsko razsežnost. Mislim, da bo zelo pomembno, da se ne držimo zgolj posameznih šol razmišljanja, pač pa da poiščemo pragmatičen pristop, nek razumen pristop, da pokažemo državljanom, da nam lahko uspe, da se lahko soočimo s vprašanji prihodnosti in da to lahko bolje naredimo v EU s skupnim trgom za 500 milijonov ljudi. In to je naša moč. Hvala lepa. Merci pour cette note positive. Najlepša hvala za ta pozitivni komentar. Dobro je tudi, da se pozitivno zremo v prihodnost, kar se tiče socialnega dialoga, socialne razsežnosti in eh, tako naprej, eh, krepitve sodelovanja s socialnimi partnerji. S tem eh, ste mi dali priložnost, da besedo predam Mariji Žuavo Rodrigež. Govora je bilo o eh, poročilu o Evropskem stebru socialnih pravic. Eh, prav je, da ste to izpostavili. Pri vas vsi podpirate te ideje, pri nas eh, so mnenja malce bolj deljena tukaj v Evropskem parlamentu. Marija, izvoli, beseda je tvoja. Veseljem je, da lahko predstavim poročilo, ki, eh, ki ga je Evropski parlament pred kratkim sprejel in sicer na temo Evropskega stebra socialnih pravic. Eh, veliko večino smo dobili, pet skupin je podprlo to poročilo. In to je seveda pomembno. Rada bi spostavila, da sta tu tudi Tom eh, van den Kandelare iz ELS eh, in eh, gospod Calvé Chambon, Enrique Calvé Chambon iz skupine ALDE, poročevalca v senci pri tem poročilu. Potekala so zelo intenzivna pogajanja, želeli smo pripraviti dobro poročilo. Povedati vam moram, da smo se največ ukvarjali z upoštevanjem razmer, v katerih živijo državljani. Vsi lahko vidimo, da se državljanom na nek način zdi, da izgubljajo uh, nadzor nad uh, situacijo in uh, ponovno želijo prevzeti vajeti. Ta stebr socialnih pravic pa bi jim naj uh, omogočil uh, takšne ukrepe, da torej prevzamejo nadzor nad lastnimi delovnimi pogoji in življenskimi pogoji. To je tudi pobuda Evropske komisije. Uh, Eh, zakaj? Zato, ker smo soočeni z novim gibanjem, z novimi idejami v Evropi. Nekateri v Evropi pravijo, da je najboljši način zaščite državljanov ta, da se vrnemo za nacionalne meje. In večina od nas v Evropskem parlamentu razmišlja drugače. Eh, mislimo, da je to neka iluzija, da so to eh, neke slabe sanje. Najti moramo evropske rešitve, ki dopolnjujejo dobre nacionalne politike. Drugi cilj, ki smo si ga zadali, je bil eh, naslednji. Želeli smo na nek način eh, opraviti z razlikami med državami članicami in si prizadevati za eh, ekonomsko konvergenco na vzgor, tako da bi izboljšali stanje gospodarstva v območju in Evropski uniji. Ravno zato smo pripravili poročilo, ki nadgrajuje socialne standarde, obenem pa govori, kateri ukrepi in kateri instrumenti so na voljo za to, da bi zagotovili ustrezne socialne standarde. Želeli smo pomagati vsem državljanom, ne glede na njihovo starost, začenši z, z otroki. Boriti se je treba uh, proti revščini med uh, otroki. Zagotoviti je treba ustrezno. Uh, jamstvo, eh, boljšo eh, ravnotežje med eh, poklicnim življenjem in zasebnim življenjem. Veliko potencijala ima digitalna resolucija, ki smo jo prav tako obravnavali. Ta potencijal je treba izkoristiti in zagotoviti več delovnih mest, boljša delovna mesta. Zato smo ugotovili, da je treba vzpostaviti pogoje za vse delavce vse delodajalce. Povezati jih je treba z digitalnim gospodarstvom, zagotoviti jasne pogodbe, jasne pogodbe, eh, jasna pravila za delo in pogoje dela, eh, tako da bodo ti odražali, potreb, odražali potrebe delavcev. Na ta način želimo izkoristiti digitalno revolucijo. Želeli smo oblikovati tudi novo socialno pravico za 21. stoletje in to je jamstvo za eh, znanje. Osnovna izobrazba vseh v Evropi bi morala biti eh, sekundarna izobrazba na drugi stopni, eh, na to pa se moramo učiti novih spretnosti in priučiti novih znanj. To je ta nova socialna pravica. Kar se tiče eh, plač, smo v končni različici eh, poročila ugotovili, da moramo zagotoviti določen eh, prak v državah članicah, plačni prak. Obene pa moramo na to spoštovati vlogo socialnih partnerjev, socialnega dialoga. Socialni partneri so tisti, ki se na to pogajajo o plačah samih in analizirajo tudi produktivnost. Govorili smo tudi o naložbah naložbah za ustvarjanje delovnih mest in socialnih naložbah. Bili smo zelo specifični, pozvali smo k uporabi eh, proračuna skupnosti Evropskega eh, sklada za socialne naložbe in eh, pozvali smo tudi k dokončanju ekonomske in monetarne unije, ki mora imeti pravo fiskalno zmožnost. Vsi ti instrumenti morajo biti oblikovani tako, da bomo lahko povečali naložbe in se obrnili eh, v prihodnost, prihodnost novih kakovostnih delovnih mest. Obenem pa je treba zagotoviti eh, ustrezno socialno varstvo in zaščito vseh delovcev. Nekaj je treba narediti tudi na področju davčne politike. Zavedamo se namreč, da so stroški dela v Evropi že tako ali tako previsoki če želimo ohraniti eh, sisteme socialnega varstva tako visoko, visoke, kot jih imamo, potem moramo prenesti del te obravnitve na druge dejavnike. Ko bo komisija pripravila eh, predlog stebra socialnih pravic, eh, je treba na to vse te ideje vključiti v Eh, časovni načrt za prihodnost Evropske unije, ki bo sprejet eh, v Rimu in upam, da se bodo lahko socialni partnerji zedinili glede tega, ko se bodo srečali eh, na zasedanju na vrhu pred zasedanjem v Rimu. Toliko z moje strani, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, vidimo, kako pomemben je ta socialni steber, kaj od njega pričakujemo in kaj najdemo v samem poročilu, eh, poročilu Evropskega parlamenta in v poročilu ekonomsko-socialnega odbora. Videli smo, da ne sme ostati zgolj pri besedah, eh, pri ambicijah. Vse skupaj je treba prevesti in to čim prej v ukrepe, konkretno politiko na terenu. Predlagam, da sedaj začnemo z razpravo. Besedo bom predal gospe Klari Markeš eh, Mendeš portugalska Eles. Dve minuti dobite, videli boste eh, rdečo lučko, eh, takrat, ko boste morali zaključiti svojim govorom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi pozdravila vse kolege in kolegice. Po mojem mnenju je to izjemno pomembna tema in veseli me, da imamo priložnost razpravljati o teh pomembnih eh, vprašanjih v zvezi z zaposlovanjem in socialo, socialnimi pravicami. To so namreč eh, ključna vprašanja, na podlagi katerih bomo lahko zagotovili socialno kohezijo. To pa resnično potrebujemo. Raz, eh, boriti se moramo proti uh, socialnim, velikim socialnim razlikam. Govoriti moramo o Eh, trgu dela, o politikah za boj proti brezposelnosti. Zvišati moramo eh, stopnjo zaposlenosti. Potrebujemo eh, več delovnih mest in to boljša delovna mesta. Lahko bi vam dala nekaj predlogov oziroma primerov iz Portugalske. Premostili smo krizo, kriza je pomenila visoko stopnjo brezposelnosti. Številke se sedaj izboljšujejo, ampak to je verjetno rezultat strukturnih reform, ki so bile v državi sprejete. Eh, bila je sprejeta naprimer reforma eh, zakonodaje na področju dela, tako da eh, smo izboljšali konkurenčnost države in poskušali zagotoviti boljše in več delovnih mest. Zmanjšanje brezposobnosti je torej direktni rezultat naših ukrepov. Države članice trdo delajo posod po Evropi vse države članice poskušajo sodelovati in koordinirati svojo uh, politiko na področju dela. Če bi uh, tako nadaljevali tudi v prihodnosti, potem se lahko nadejamo boljših rezultatov. Doseči moramo tiste najpomembnejše cilje, ki smo si jih zastavili. Uh, večja mera socialne kohezije in uh, več delovnih mest, boljša delovna mesta. Enrique Calve Chambon, evropski poslanec skupina Alde. Gracias, señor presidente. Eh, voy a hablar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govoril bom eh, v eh, svojem lastnem imenu, ne v imenu skupine Alde, ker je skupina Alde eh, skupina različnih stališč, ki ni vedno zedinja glede teh vprašanj. Izpostavil bi rad tri vprašanja, tri teme, če dovolite. Prvič, to je seveda politična problematika na evropski ravni. Obstoji je socialnega stebra kot takšnega, je eh, nekaj, kar moramo pozdraviti. Če si želimo več eh, Evrope, ki služi državljanom, potem je takšen stebr potreben. Eh, državljani niso najbolj veseli trenutnega stanja. Ravno zato moramo podpirati takšni socialni stebr, Eh, ki bo dopolnil ekonomsko in monetarno unijo. Drugič, če želimo doseči te cilje, moramo zagotoviti določeno mero evropske solidarnosti. Ne moremo ljudem reči, naprimer, eh, ko so v težavah eh, banke ali pa tiste še posebej ranljive države, jim bomo pomagali z evropskimi sredstvi, če bo šlo za finance. braniti in zagovarjati moramo eh, Evropo. In eh, če nas zapustijo naši zavezniki, potrebujemo lastna sredstva. Obenem pa na področju sociale ni nekih eh, evropskih transferjev. Imamo naprimer idejo Evropskega sklada za socialno pomoč, s katerim bi lahko pomagali tistim, ki so v največjih težavah imamo ogromna neravnovesja v Evropi. Ko govorimo o praktičnem izvajanju določenih pravic, eh, prav tako naletimo na številne težave. Naprimer, eh, kvantifikacija na evropski ravni ne bo vedno mogoča. Najlepša hvala, gospod Andrej Umko, Nemški parlament, Dilinke. Linke. Hvala lepa. Pred nekaj tedni je bil izdan uh, indeks uh, socialne pravice uh, uh, Bertelsmana 1,23,7 torej odstotka evropskih državljanov pri, uh, je takih, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost. Del tistih delavcev, ki so revni, torej ki so. Uh, polno zaposleni, vendar so kljub temu ogroženi rev, z revščino je 7,8 odstotkov, brezposelnost je še naprej visoka, socialna neenakost zno, med eh, deželami in uh, v deželah raste. In Bertelsmann Stiftung eh, to komentira naslednje. Večji del ljudi, ki ne morejo živeti od, svoje, uh, od svojega deva, spodkopava naš družbeni red. In to je res alarmantno. Politične posledice so bile že omenjene in so res težke in ne nazadnje ogrožajo tudi evropsko kohezijo. Mislim, da to ni le posledica napačnih politik na nacionalni ravni, to verjetno igra določeno vlogo, ampak mislim, da. Eh, temu razvoju pripomore tudi reakcija na gospodarsko in finančno krizo. Po mojem je bila ta reakcija, ta odziv napačna. In poleg tega vse to izhaja tudi iz arhitekture ekonomske in monetarne unije, naprimer z nesmiselnimi maherskimi kriteriji. Evropska komisija priznava ta problem in sedaj skuša delovati proti njemu z Evropskim stebrom za socialne pravice. Zveni to krasno, ampak moj vtis je oziroma moje vprašanje je, ali to zadošča to, kar se dogaja. Kajti, če si podrobno pogledamo ta Evropski stebr socialnih pravic, je videti kot neke vrste navidezni velikan, ko pa se mu bolj, ko se mu približuješ, če dalje manjši, uh, je videti. Gre pravzaprav za neke vrste primerjanje uspešnosti posameznih držav članic. Torej, to ni klasični konstrukt socialnih pravic, kot je listina socialnih pravic. Seveda pozdravljam to pobudo in pozdravljam tudi uh, zahtevo eh, poročila, da se pristopi k Evropski listini socialnih pravic. Ampak mislim, da se treba vprašati, ali to dejansko eh, zadošča. Mislim, da je treba spremeniti paradigmo, če želimo dejansko oblikovati socialno Evropo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa Tom Vanden Kandelare iz Evropskega parlamenta, če se ne motim, je bil tudi poročevalec v senci za poročilo o socialnem stebru. Peze, hvala, predsedujoče, vse to drži. Evropska unija je edinstveni pro projekt, ki je do današnjega dne poskrbel za veliko blagostanje, tako ekonomsko kot socialno. Dajmo to perspektivo. Če bi sed, pred 70 leti primerjali Eh, ko smo se streljali eh, drug drugega, danes sedimo v isti dvorani. Torej, sprememba je očitna. Hkrati pa je treba povedati, kateri so problemi, kajti sicer eh, lahko državljani izgubijo zaupanje v Evropo. Torej, socialna dimenzija je kritična točka pri krepitvi tega zaupanja in treba je govoriti o tem tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski ravni in o tem razmišljati. Zelo pomembno je, da sedaj govorimo o socialnemu stebru, ampak če imamo eno nalogo, ki izhaja iz te razprave, potem je to ta, da dejansko damo konkretne predloge za izboljšave, tako da dokažemo, da Evropa deluje in da lahko preko uh, političnih strank dosežemo konsens o konkretnih, če tudi majhnih izboljšavah. Kajti najslabše, kar bi lahko storili, je, da zapademo v politične igrice, ki se dogajajo tudi v tem dvorani, da torej vsi posedujemo naš seznam želja, obenem pa ne najdemo konkretnih rešitev. Pri tem pa moramo upoštevati tudi raznolikost naših držav članic. Upoštevati moramo, da je situacija v Nemčiji ali pa na nizozemskem drugačna kot v Grčiji ali pa v Portugals na portugalskem. Hkrati pa potrebujemo socialni dialog, ki je bil grajen veliko let zelo skrbno in tega ne moremo sedaj kar odriniti na stran. Uh, In mislim, da je naša naloga posem očitna in tudi eh, predstavitvah je bila zelo jasno ponazorjena. Dejansko moramo poskrbeti za večjo socialno konvergenco. Sočasno pa moramo spoštovati tudi kontekst um, procesa evropskega semestra tako na uh, ekonomski kot tudi socialni ravni. Hkrati pa moramo poštevati novo digitalno revolucijo, ki jo doživlja Evropa. To, zato moramo poskrbeti kot Evropski parlament, da pa bomo tam reč v prvih vrstah na tem področju, ne pa da bomo zaostali za drugimi. Hvala. Hvala. Še tri osebe imam na seznamu, tako da bom sedaj zaključil ta seznam, tako da bomo lahko spoštovali čas, ki ga imam na voljo. In, uh, da bodo lahko tolmači eh, prav tako končali svoj delovni dan. Sedaj pa predstavnik eh, portugalske. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil panelistom eh, oziroma panelistkam, tudi Mariji Žuao Rodrigeš, ki je pripravila poročilo o stebru socialnih pravic. Pomembno je, da Evropa več govori o socialnih vprašanjih, sooča se namreč številnimi izzivi in številnimi nevarnostmi. Še posebej pereča tema je brezposobnost med mladimi. Neuspešni smo bili tudi pri boju proti eh, socialnim neravnovesim, ki jih je vedno več v Evropi. Številni ljudje so na robu revščine. Mislim, da moramo narediti vse, kar lahko, zato, da se eh, Resnično lotimo reševanja teh eh, težav. Ne smemo se posluževati preprostih eh, rešitev, Eh, ki jih prodajajo populisti, naprimer eh, razni davki za priseljence in tako naprej. Eh, to ni v skladu z našimi načeli solidarnosti in svobode. Solidarnost je nekaj, kar mora obstajati na širši ravni. Prihajam iz Portugalske, ki je bila deležna svežnja pomoči, končali smo ta program in uh, situacija je sedaj boljša, ampak uh, ne smemo se držati zgolj nekih proračunskih ciljev in uh, ciljev na področju primankljaja. Reformirati moramo našo socialno politiko, tako da bomo imeli več javnih naložb, več socialne pravičnosti. Evropa mora svojim ljudem omogočiti boljše življenje. Gre za prihodnost Evrope prihodnost eh, evropskih ljudstev, ljudi v Evropi. Mislim, da se namreč soočamo s številnimi tveganji in izzivi v prihodnosti. Najlepša hvala. Sofija Ribeiro, Portugalska, eh, Evropski parlament. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi pozdravila vse kolege in kolegice, tudi panelistke. Ta razprava ne more biti eh, ideološka. Potekati mora na dveh ravneh. Najprej si moramo pogledati konvergenco socialnih eh, politik. Če je to neka sterilna razprava, ki nima nič eh, z evropsko integracijo, eh, potem se mi to zdi škoda, zamujena priložnost katere so skupne pristojnosti, kaj je v rokah Evropske unije, kaj je v rokah eh, držav članic. Če govorimo zgolj o tem, kakšno politiko potrebujemo za enakost med spoloma in takšne stvari, prav, tudi za to je treba poskrbeti. Ampak obenem eh, moramo v eh, mislih vedno imeti porazdelitev pristojnosti, kaj mora pripraviti Evropski parlament, kaj morajo narediti države članice, naprimer direktiva o napotitvi delavcev. S tem uh, se jasno pokaže problem. Če govorimo o socialni konvergenci, eh, če govorimo o različnih ravneh integracije, bo ta razprava ostala popolnoma sterilna. Eh, govoriti moramo o povezavi z ekonomskimi politikami. Eh, znotraj evropskega semestra ima, imamo različne socialne kazalnike o zaposlovanju ki kažejo, če je politika primerna ali ne. Na to pa moramo narediti naslednji korak in to je vzpostavitev ustreznih mehanizmov, ki jih lahko uporabimo če kazalniki eh, ne opravljajo svojega dela. Socialni kazalniki morajo uravnotežiti ekonomske kazalnike, tako da bomo zagotovili, da se bodo sprejemali eh, ukrepi, takošnji ukrepi, takrat, ko bo to potrebno. Navezala bi se tudi na to, kar so povedali drugi govorniki. Evropski semester mora vključevati socialne partnerje v vseh fazah samega procesa. In zagotoviti moramo, da eh, bodo naši cilji in naša agenda doseženi. Zagotoviti je treba ravnoteže med odbori v Evropskem parlamentu, med ekonom in eh, emplom eh, in pa svet EPSKO ne sme biti nekje na obrobju, ne sme slediti ekofinu. Najlepša hvala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 razpravi, tukaj sem bil tudi lani ob tej priložnosti in eh, bojim se, da se ne zavedamo eh, časa, v katerem živimo. Marsikaj lepega smo slišali, vse štiri govornice so eh, podale zanimive komentarje, ampak nismo slišali, kako smo prišli v to situacijo. Kako je mogoče, da je več kot 20 odstotkov prebivalstva Evrope v eh, tem položaju. Govorimo o krizi nasplošno, ne, ne govorimo pa o tem, kako bomo premostili to krizo. Eh, človeštvo je v preteklosti že rešilo takšne krize in kako? S pomočjo vojne. Seveda si tega ne želimo. Govoriti moramo o vzroku za krizo in vzrok je lahko zgolj ekonomska politika, ki je bila usiljena evropejcem in evropejkam izpostaviti je treba dva elementa. Ta politika je kaznovalna, kaznuje delavce, to je prvi element. Drugi element pa je ta, da je mar zgolj za zbiranje bogatstva za uh, čim manj ljudi. Najlepša hvala. In še Hira Kribodo, Italija iz eh, vrst socialnih demokratov. In tam to. Hvala predsedujoči, hvala kolegi. Danes do povdan sem že imela priložnost, da povdarim nekatera opažanja, ki smo jo opravili v poslanski zbornici v Italiji, mi smo predstavili končni dokument in iz tega razloga bi se zdaj omejila samo na to, da vas opozorim, na eno stvar, ki se mi zdi nujna, kajti očitno je, da moramo nadaljevati v tej smeri, zlasti tisti, ki trdno verjamemo v Evropo z močnim socialnim elementom, verjamemo v Evropo narodov, zato moramo iti naprej, pospešiti naša prizadevanja in ta razprava, ki je bila zelo pozitivna, videli smo mnoga stališča, ki gredo v pravo smer, zato upam, da se bo to nadaljevalo tudi po poročilu, ki ga bo pripravila komisija, tako da bomo tudi v nacionalnih parlamentih lahko nadaljevali s takimi izmenjavami. Najlepša hvala. Prišli smo do eh, sklepov. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala vsem eh, štirim gostjam. Eh, izpostavili ste kakovost njihovih prispevkov. Eh, hvala tudi za vaše sodelovanje. Mislim, da je to pomembno za razpravo kot takšno, kot tudi za prihodnje ukrepe. Jasno je, da se mnenja včasih eh, krešejo, da so naša stališča drugačna, ampak to je nekaj normalnega. Na to pa lahko najdemo tudi skupne točke, kjer se strinjamo. Pierre Moscovici je včeraj eh, tekom eh, seje eh, govoril o socialnih vprašanjih, dejal je, da Evropska unija brez socialnih razsežnosti ne bo dobro delovala, računa na belo knjigo, ki bo predstavljena ob 60. obletnici rimske pogodbe, Eh, kot na tisti instrument, ki bo predstavil nekatere nove elemente, naprimer eh, za konvergenco, za stabilnost evra in tako naprej. Eh, govorimo tudi o schemi za jamstvo oziroma nadomestila za brezposelnost in govorimo o različnih upravnih schemah za evro. Vse to je pomembno. Videli smo tekom te razprave, Eh, glede na to, kar ste povedali, da je v sami srčiki eh, razprave evropski socialni model, ki je danes v težavah zaradi krize, zaradi eh, neustreznosti določenih politik. Vedno več je neenakosti med ljudmi in državami, naša družba se sooča s težavami, z vrzelmi in zato moramo poskrbeti za kohezijo. Kohezija je tista, za katero si moramo prizadevati, tako da bomo lahko našim državljanom zagotovili boljše življenje jutri. Ključnega pomena je, socialo, je, je socialni dialog, ki ga moramo okrepiti. Evropski socialni dialog je smiseln zgolj, če na to omogoča sprejem ustrezne zakonodaje. Več elementov ste izpostavili, ki so pomembni za uh, evropski eh, steber socialnih eh, pravic, naložbe, socialne naložbe, naložbe, ki omogočajo ustvarjanje delovnih mest, ki omogočajo boj proti brezposobnosti. Ugotoviti moramo, kako izboljšati eh, politiko, se boriti proti varčevalni politiki oziroma jo omiliti. Socialna in ekonomska eh, konvergenca sta eh, pomembni, če želimo izboljšati oziroma ohraniti sisteme socialnega varstva, ki jih imamo v naših državah. Govore je bilo tudi o reviziji direktive o napotitvi delavcev Tukaj imamo določene pozitivne elemente, pa tudi eh, težave zaradi konkurenčnosti med državami, podjetji in eh, delavci. Bistvenega pomena je to, da eh, vsi v različnih institucijah razmišljamo o tem, kako zagotoviti zaupanje državljanov, zaupanje delavcev in zaupanje delodajalcev. Končal bom takole o tem pogosto. Eh, govorim. Morda je vse skupaj ena velika karikatura, ampak mislim, da dobro uh, opiše uh, to nujo v zgodovini naše države, v zgodovini uh, Evropske unije. Nam uh, nikoli ni uspelo uh, zgraditi ekonomske uh, oaze uh, na socialnih uh, brez uh, sociale oziroma socialne oaze brez uh, dobrega gospodarstva in dejstvo je, da sta ta dva elementa povezana. Uh, povezati ju moramo uh, in to v interesu vseh nas. Prizadevamo si namreč za blaginjo ljudi, ki jih tukaj zastopimo. Še enkrat uh, zastopamo. Še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje. Mislim, da bomo s tem lahko naredili nov korak v smeri rešitev za izzive, s katerimi se soča Evropska, soča Evropska unija. Hvala. Na koncu pa se zahvaljujem še tolmačem za to, da so nam namenili nekaj več časa, kot je bilo predvideno. Brez njih eh, demokratični dialog v evropskih institucijah ne bi bil mogoč. Hvala.